We have to do the checking uh, of the Preverjamo glasovanje naprave. Prosim, če vložite glasovanje kartice v režo. Glasujemo. Close? No, we no. have to wait. Can everybody vote because Sem glasujemo vsi. Preverjamo. Lahko pa vidim, da ne glasujete vsi od tukaj. Še vedno manjkajo tri kartice. Dve sedaj. Dva nista glasovala. To je na vašo odgovornost. Dobro, mislim pa, da se eno naprave deluje tako dobro. Glasujemo, prehajamo na glasovanje. Osma točka na našem dnevnem redu to je poročilo Nuno Tekšera, reforma skupne ribiške politike. Kompromis ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe pet. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno, 8 za proti vzdržani za sprejeto, 9 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 10 za ustnim predlogom spremembe, je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Torej glasujemo za proti vzdržani sprejeto, 11 za proti vzdržani zavrnjeno, Vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 23. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 24. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 32. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 30. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeta. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 z ustnim predlogom spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Tako da glasujemo za, proti. Ste proti? Za, prav. Sprejeto. 33 za, proti vzdržani, sprejeto, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto, 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 36 za, proti, vzdržani, sprejeto, 37 za, proti, vzdržani, sprejeto, 38 za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani, sprejeto, 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako sedaj pa elektronsko glasujemo o osnutku mnenja. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 proti 1. Čestitke. Sedaj pa deveta točka, Ana Miranda. Samoskrbni in rekreacijski ribolov ter reforma skupne ribiške politike. Glasujemo. Predlog sem imel za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani zavrneno, šest za, z ustnim predlogom spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne, torej glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani, zavrneno. Devet za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 13 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani sprejeto. 20 za, proti, vzdržani sprejeto. 22, dva dela, prvi del, za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 28 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 29 za, proti, vzdržani sprejeto, 30 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku mnenja, elektronsko glasujemo. The vote is closed and it is 35 again to 1. So 35 proti 1, spet sprejeto. It's your first vote, no? Which is good. Uh, we go to Oldřich Vlasak. Tako, sedaj pa deset, Oldřich Vlasak. Privlačno za naložbo v Evropo. Putin. Želim spregovoriti, ker je to moje prvo glasovanje v Evropskem parlamentu. In uh, mi je veliko zadovoljstvo. And also for the compromises, huh? Prav tako pa se zahvaljujem za kompromisne predloge. Torej, Oldrich Vlasak, sedaj pa privlačno za naložbo v Evropo. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog dve za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. 18, predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Lahko preverimo, da bomo vsaj enkrat preverili. Preverjamo 18. Glasujemo. Samo zato, da bomo enkrat res preverili naše zadovoljstvo. Sicer bomo prehitri. Jasno zavrnjeno. 19 za, proti. Tukaj pa sedaj res ne vem, tako da bomo preverili. Six against uh, 20. Six in favor, 24 against. How many? Six, six in favor, 24 against. against. So now we vote 19. The vote is open. 19. Glasujemo. Now we vote 19. 19. 18 prej je bilo zavrnjeno, sedaj pa glasujemo o 19. Konec glasovanja. And it is adopted by two. Sprejeto. 20 za, proti. Spet preverjamo. Preverjamo, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 20 za, 16 proti sprejeto. 21 za. Proti. Mislim, da je sprejeto. Mislim, da je tudi enaka večina. Tako, sedaj pa kam? 24. 24 za.

proti, vzdržani zavrnjeno, 22 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 22 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 18 za, zavrnjeno. 23 za, proti. Spet moramo preveriti. 23, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. S tremi glasovi večine. 25 za proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani. Mislim, da zavrnjeno. Preverjamo. 28, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s tremi glasovi večine. 30 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 31 za. Proti. Vzdržani. Prav tako preverjamo. Glasujemo. nikoli nismo bili tako razdeljeni, vi ste vedno proti. Zavrnjeno s tremi glasovi večine. 29. Sedaj gledamo v vaši smeri, kaj boste pokazali. Kdo za? Proti? Vzdržani? Moramo preveriti. Zelo, zelo tesno je. 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z dvema glasovama večine. Sedaj pa 32 za, proti, vzdržani sprejeto, 34 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 35 za, proti, vzdržani zavrnjeno, smo zdržani, mislim, da je sprejeta, vendar pa bomo preverili. 35. Tudi tu ni bilo popolnoma jasno. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 3 za. Proti. Zdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Vendar pa preverimo. Kompromisni predlog 3. Konec glasovanja. Sprejeto s tremi glasovi večine. Sedaj pa 43 za. Kdo je za 43. predlog spremembe? Proti? Vzdržani? Preverjamo. 43. ELS je razdeljena ali pa pozno dvigujete roke, ne vem. No, ne vi, kolegi, konec glasovanja. 22 proti 17 prijeto. 44 za. Proti. Zdržani. Ne vem. Spet bo potrebno preveriti. 44. nekdo ni glasoval, vendar pa je sprejeto štirimi glasovi večine. Sedaj pa kompromisni predlog štiri za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa 49, 49 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 52 za, proti, vzdržani sprejeto, 53 za, proti, vzdržani sprejeto. Vzdržanje sprejeto. 54 za. Proti. Preverimo 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z veliko večino. 55 za. Proti. Vzdržanje. Preverjamo. 55, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 proti 19. 56 za. Proti. Preverjamo. 56, preverjamo, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 57 za, proti. Preverjamo tudi pri 57. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z dvema glasovoma večine. 20 proti 18. 58 za. 58 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 59 za proti. Preverjamo 59, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tako sedaj pa glasujemo o osnutku mnenja elektronsko. Glasujemo. Nekdo ni glasoval, če ne želite, bomo vseeno zaprli. Konec glasovanja prejeto 32 proti 4 in dva vzdržana. Hvala lepa. Končali smo z glasovanjem. Sedaj pa Viktor Boštinarov, komisarja pa še ni. Komisije še ni. Želela sem, da bi komisija podala še zaključne pripombe, da bi nadaljevali glede splošnih, do, splošnih določb. Lahko pogledate, če sem morda pred vorano. No, Sije še ni torej. Tako da bomo začeli z naslednjo točko. Komisija bo prišla čez pet minut, če bomo sedaj začeli, bo komisija morala čakati. Tudi v kohezijskem skladu bodo morali podati pripombe. Seveda pa bo veliko zmede, ker bomo pomešali točke. Pet minut. Uh, lahko morda počakamo. Lambert in Konstance, vidva sta glavna. Želite počakati? Lambert si želi, da bi Viktor kar nadaljeval. Ne, a bomo počakali pet minut, prav. Ja. Yeah. Yeah, wait, da, počakali bomo, sicer bo se skupaj preveč zmedeno. Jih lahko kdo pokliče? Ali in building already?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 One minute late or two minutes late? No, no, one minute. One minute. <laughs> uh, dear, dear Nicolas, dear Dragi direktor, deset sekund ti damo, da se pripraviš. Nadaljujemo torej s pripombami na razpravo o splošni, splošni družbah, potem bomo poslušali poročevalca, potem pa prehajamo na poročilo Viktorja Boštinarja. So if you are ready, we can start. Če ste pripravljeni, lahko začnemo. Hvala lepa, gospa predsednica. Torej, nekaj točke še ostalo, ne veliko. Nekaj pa sem jih še želel omeniti kot odgovor na delovni dokument glede predlogov sprememb in na razpravo danes do povdne. Naslednja točka, ki sem jo želel omeniti, je glede rezerve, glede uspešnosti pri členu 20. Pomislek na strani komisije tukaj je, da če bi črtali celoto 20. člena, da bi lahko tvegali, da bi torej zaradi črtanja ne samo rezerve same, temveč tudi zaradi določb ki govorijo o suspendiranju in popravi, da na koncu ne bi dosegli ciljev pri uspešnosti in zato sam okvir uspešnosti ne bi več bil učinkovit mehanizmem, ki si ga komisija želi. In ta okvir uspešnosti je eden ključnih načinov, kako bi v predlogu lahko povdarili rezultate razen dejstva, da menimo, da je lahko rezerva sama ne birokratski mehanizem. Zdi se nam, da potrebujemo okvir za to, da bomo uspešni, zato potrebujemo tudi te določbe. Potem pa še nekaj o makroekonomskem pogojevanju. To je tema, o kateri smo govorili že kar nekajkrat v tem odboru. Dejal bi sledeče. Stališče komisije je, da če želimo videti politiko, ki se osredotoča na rast in gospodarski razvoj, če vidimo to kot politiko, ki mora iti v tej smeri, potem ne moremo izključevati povezave, ki jo ima s širšim ekonomskim upravljanjem. In zato se nam zdi, da je makroekonomsko pogojevanje ključni element celotnega svežnja. Morda s tem v zvezi še nekaj. Sorazmernost, o kateri je bilo govora, je ugrajena v te določbe. To je mehanizem, ki lahko na določen način deluje tako, da to ne bo imelo enakega učinka vseh delih države članice. Torej lahko zagotovimo, da ne bo prihajalo do anomalij ali nepoštenih posledic uporabe tega. In končno naj spregovorim o skupnem strateškem okviru. Tukaj je komisija pripravila to, kar je obljubila v obliki delovnega dokumenta za osebe, ki opisuje ključne elemente, za katere komisija meni, da morajo biti vključeni v delegirane akte, ki jih predlaga. Tukaj ne gre samo za celovito uporabo sredstev, gre tudi za način, kako bo pet skladov uh, vse povezovalo z drugimi političnimi področji, ne samo z obzorjem 2020, temveč tudi z drugimi področji. To je tudi način, kako lahko ponudimo smernice pri povezovanju, pri osredotočanju na tematske investicije in ozemerske potrebe. Delovni dokument za osebje podrobno izpostavlja, kako lahko to dosežemo. In potem na koncu imamo tudi povezavo, z evropskim semestrom. To vse so ključne točke, ki bi po mnenju komisije morale biti zajete v tem dokumentu. Ta dokument, kot je bil predstavljen, je, kot je gospod Olbrih dejal, eh, nekaj, kar ni bil namenjeno kot eh, zakonodajno besedilo. To je bil eh, obrazežitveni dokument, ki bi naj pokazal, pokazal, katere elemente menimo, da so pomembni komisija še ni imela priložnosti za predstavitev tega v odboru. Smo pa to predstavili v delovni skupini sveta in dobili smo povratne informacije držav članic, kar se vsebine tiče. Pozdravili bi priložnost, če bi lahko predstavitev imeli tudi v vašem odboru, da bi dobili tudi vaše povratne informacije, kar se vsebine tiče. Pristop, kot smo vedno govorili, je ta, da se moramo osredotočiti na vsebino kakšna naj bo ta. To pa je lahko potem podlaga za to, da ugotovimo, kakšen je, kateri je pravilen, ustrezen postopek pri pripravi zakonodajnega besedila. Po našem mnenju bi, ko bomo dobili povratne informacije obeh institucij, obeh zakonodajnih organov, bi tako potem interno razmislili v komisiji glede nadaljnih korakov glede na to, da bi že vedeli, v kateri smeri želite iti. Stališče komisije na tej točki pa je, da je to naš prvotni predlog. Želeli pa bi si seveda iti naprej, tako da bi ne bilo tveganja. Želimo si, da bi to bil ključni element operativnega izvajanja programov. In seveda si ne želimo institucionalne slepe ulice, ki bi bila problematična, kar se dosege naših skupnih ciljev tiče. In končno naj odgovorim na pripombe gospe Krel, kar se tiče prihodnega sodelovanja s komisijo. Naj vam zagotovim, želimo si ohraniti podporo komisije poročevalcema in delo tega odbora. In gotovo si želimo nadrevati po konstruktivni poti. Zdi se nam, da imamo veliko skupnih ciljev, namreč da bi pripravili zakonodajno besedilo, ki ohranja ključna načela, po drugi strani pa je tudi dokument, ki nudi pravi operativni okvir za investicije in za dosego ciljev, ki si jih želimo. Mislim, da lahko to storimo, ne glede na to, da morda obstajajo nekatera vprašanja, kjer se naša stališča razlikujejo in kjer bo komisija želela uveljaviti svoje stališče, kaj ti meni, da so to nekatera pomembna vprašanja. Vendar pa na podlagi tega, kar smo slišali in iz konstruktivnih stikov, ki jih imamo, so to precej omejena področja. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa še poročevalca. Mislim, da se želite odzvati. Kdo bo prvi? Jaz Lambert. Jaz Lambert. Hvala lepa. Torej, ciljno usmerjeni. To sta bili zadnji besedici, ki sem jo šišel z komisije. Naj povem, da na določen način to je omejeno, vendar pa sama struktura je prava sistem izvedbe in kako je bilo to predstavljeno kot celostni pristop po vsej Evropi in tako dalje. Te zadeve, ki jih prinašamo, so del sistema, to je zelo pomembno za skupni strateški okvir, za ostalo pa imamo torej široko soglasje, pri tem, kar je predstavljala komisija, potrebujemo drug drugega v nadaljem postopku svetom. Kajti vemo, kaj predstavlja komisija, na svetu pa ni vse tako jasno. V tej fazi se zahvaljujem vsem kolegom, ki so izkoristili priložnost, da so si ogledali naše predloge spremem in ki so obogatili razpravo. imeli bomo še drugo skupino predlogov sprememb, ki bo šla v isti smeri. Tu ne bo velikih presenečenj. Nekaj točk. Kakšne bodo finančne posledice? Gospod Godmanis in ostali kolegi so to izpostavili. Na tej fazi nimamo številk, tudi nasplošno vlada prepričanje v Evropskem parlamentu, da naj ne bi omenjali številko tej fazi. V naslednjem krogu predlogov spremem pa bomo podali pojasnila. To mislim, da je pravo, prava pot poročilo Gigold, čeprav je obstajala tudi te zadane bi imeli XXX pristop, torej da bi naj bilo vse skupaj odprto. Vendar pa to lahko tudi popravimo, ta odločitev v tem poročilu. Kot manjiz bo poslal vsem svoje številke, to je zelo pomembno za nadaljne korake, da bomo lahko videli, ali je predlog komisije uravnotežen in ali lahko to sprememo. To bo nekoliko kasneje, potem glede omejitve. To je zelo pomembna točka. O tem govorimo z vsemi. In vemo, da bo to tudi del razprave v naslednjem finančnem okviru. Moramo pa imeti naše mnenje o tem. To je zelo pomembno za nadaljne faze in moramo ostati v stiki glede številk. Skupni strateški okvir. Slišali smo, da mm, kolegica dvomi o našem pristopu, vendar pa da eh, odpušča odprta vrata, da jo prepričamo kasneje. Tako moramo to storiti. Sedaj moramo to tudi pravno zajeti. V besedilo mora biti vse pravno gotovo, da bomo videli, kaj bo v prilogi. Torej, da, to lahko tudi vključimo. Vedno smo dejali, če želite to kot prilogo. Če sem prav razumel naš odmor, potem lahko to sprememo. Dobro. Potem storimo tako in imamo razpravo kasneje. Mislim, da tudi komisija tako meni. Da bodo tudi interno premislili, to je veliko. Rezultat pa je ta, da bodo potem podali nove zamisli, obogadili naše stališče, vendar pa naše stališče je jasno, gledajte ga. Tukaj ni slepe ulice. Mm, prav imate, smo sozakonodajalci v tem pogledu. In še nekaj, glede partnerstv. Skušali smo in okrepili smo lokalne in regionalne organe, ko smo jih najprej omenili, potem pa smo govorili o partnerstvu z drugimi. Torej, morda moramo to besedilo preformulirati. Dejali ste, da ni lokalne ravni. Ne, ne, ne, to nekako ni res. Morda lahko kasneje natančno poveste, odkot ta nesporazum. In še nekaj točk, ki so se pojavljale. Kodeks obnašanja, kodeks ravnanja. To je bilo poslano, nisem ga še videl, počakajmo, da vidimo, kaj je v njem. To nam absolutno lahko pomaga k temu, da bomo imeli uravnotežen pristop. Potem nekaj vprašanj naprimer v odnos glede specifičnih pravil, so to obrihte poprašal potem. Res je, da to ni v vseh skladih, samo dveh, mm, drugih dveh pa tega ni. Tako da moramo morda reči, kjer ustrezno, da bi to pojasnili. In tudi na kar nekaj točkah smo razmišljali, situacijo, kaj besedilo pravzaprav pomeni. 38.1. naprimer. Imamo besedico aim, torej ciljamo, cilja. In to smo potem nadomestili s tematskimi specifičnimi cilji, kajti to je bolj v skladu z drugimi instrumenti in formulacijami v uredbi. Na nekaterih točkah smo pojasnili zadeve. resnično, skušamo zagotoviti dodano vrednost, komplementarnost sklada v skupnem strateškem okviru, meri bomo sklade na tiste zadeve, ki so potrebne za to, da bi ta instrument bil jasen in da se omejimo na pravno besedilo. Hvala lepo vsem kolegom za vaše prispevke. Besedilo si bomo ogledali v naslednjih dneh in uh, skušali bomo to zajeti v nekatere predloge sprememb, tako da bo vse skupaj bolj celovito in bomo šli v tej smeri. Imamo dober občutek glede pripravljenosti odbora in ostalih poročevalcev da bi glasovali pred poletjem. Vsi govorijo o kar nekaj sestankih sveta, o stališčih parlamenta, da bo to dodalo nekaj stvari. Bomo videli, kako bo Konstance. Vi lahko morda poveste več o tem aktualnem dogajanju. Da nekaj pripomp. Mislim, da smo imeli vprašanje. Ali naj začnemo z operativnimi programi tri mesece po eh, pogodah v partnerstvo. To ni čisto res. To je rok do tri mesece. Lahko začnete seveda takoj. Je pa to odvisno od razmer v državi članici. Če je vse lepo in prav, če je vse pripravljeno, potem lahko začnete takoj tudi z operativnimi programi. Vendar pa mm, dati moramo možnost, če obstajajo težave, to so ti trije meseci. In mislim, da je to fleksibilnost, ki je lahko zelo koristna. Potem vprašanje gospe Manesku. Če naj imamo uh, eh, have to ali shall, torej to je. Yeah pravni jezik. Ne smemo uporabiti have to ali must, eh, lahko uporabimo samo shall. In to pomeni, da morajo. Taka je bila obrazložitev tega vprašanja. Torej je obvezujoče. Potem glede časovnega razporeda za možnost podpori regijam. sedaj uporabljamo leti 2007, 2008 in 2009 najbolj aktualne podatke. In do marca naslednje leto bomo uporabljali 8, 9 in 10 za nekatere regije, za druge ne. To ni naša odločitev. Seveda pa skušamo pridobiti uh, najbolj aktualne podatke. Kar se tiče vprašanja glede specifičnih pravil, Ambert je že povedal, da cilj ni opredeljen v 87.2.be že imate specifične cilje za vsako prednostno os. Tukaj gre za korelacijo s temi specifičnimi pravili. In zato smo dejali, da bi morali uporabiti ne samo tematske, temveč tudi specifične cilje. Konec koncev moramo to preveriti, vendar pa to je bilo naše razmišljanje. Potem vprašanje o kriterijih in pokazateljih glede deročih urbanih območij. To je zadeva, o kateri smo bili z Janom v ELDR v skladu za regionalni razvoj. To je tesno povezano z njegovim poročilom in njegova zamisel je bila, da bi imeli te indika, indikatorje za kriterije in za ta območja, da bi opredelili, kaj to območje je. To je lahko metropola, to je lahko mesto, to je lahko mesto in območje okrog mesta, to je lahko del mesta, vendar pa potrebujemo kriterije za opredelitev tega. Zato smo to pripravili na ta način, ostalo pa bo pripravil Jan v svojem poročilu. Mislim, da so to bila najbolj pereča vprašanja, ki sem si jih zabeležila. Moj vtis pa je bil, da smo danes do povdne izvedeli zelo veliko, mi dva kot poročevalca. Glede prelogov sprememb, ki bova predstavila 8. maja. In zdelo se mi je, da so vprašanja, ki ste jih sprožili v odboru danes do povdne, zamisli, ki bodo prevedene v predloge sprememb po naslednjem krogu. Mislim, da smo na dobri poti, da bi v odboru uh, sprejeli stališče, ki bo podprto z veliko večino. Sveda nikoli ne bomo prišli do 100-stotnega soglasja, da bodo vsi zadovoljni. Vendar pa tako bi lahko našli strategijo, da nadaljujemo s kohezijsko politiko v naslednjih letih. In mislim, da bi tako lahko resnično zagotovili veliko večino, ko bi potem tudi imeli tiste točke, pri katerih ne bomo popuščali. Hvala lepa še komisijim da so tako odprti. Kasneje se bomo še pogovorili. Mislim, da je to veliko pomoč in zelo me zanima predlog eh, kodeksa ravnanja. Videla sem eh, elektronsko sporočilo, danes do podne smo ga dobili in resnično me zanima, kaj je zapisano o tem in kako bomo nadrevali s tem. Hvala lepa. Hvala sveta lahko končamo s četrto točko in gremo na enajsto. Viktor Boštinaru, kohezijski sklad. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegije. Tukaj imamo samo angliško različico predloga poročila glede kohezijskega sklada. Poročilo pošteva zelo dolgo serijo razprav v odboru. Tudi sveti komisija sta zdolali v razpravi tudi sam sem z vsemi poročevalci v senci iz drugih političnih skupin sodeloval v tej razpravi. Imeli smo veliko sestankov tudi z nevladnimi organizacijami, s predstavniki vlad, no, razen z, romunsk, z romunsko vlado. Prav tako smo sodelovali s poslovnim sektorjem pa z regijami. Torej, vsebini sem upošteval vse te razprave in naš dialog. Tukaj sem mu poročilo vnesel dva glavna madvaja. Najprej podpora kohezijskemu skladu za projekte, ki so povezani z energetsko očekovitostjo in pa uporaba obnovljive energije za stravanski sektor in pa podpora um, sektorov za um, visok izkoristek so proizvodne in pa um, klejenje in ukrivanje daljavo. To vidite v drugem členu. Potem pa tretji člen um, investicijske prednostne naloge. Zakaj smo predlagali tem predlogu sprememb? To, torej, da povečamo energetsko učinkovitost v stanovanjskem sektorju, ter torej pa da um, so tudi kohezijski skladi bolj upravičeni za te sektore. Um, to je najbolj učinkovit način, kako izboljšati energetsko učinkovitost in pa doseči cilje iz um, EU 2020. Um, od Evropske komisije in pa drugih virov smo izvedeli, da EU še zdaleč ne dosega ciljev EU 2020 na področju energetske učinkovitosti če bomo šli tako naprej, potem bomo dosegli samo morda 10 odstotkov do tistega časa. Če pa povečamo energetsko učinkovitost, potem pa lahko dosežemo vsaj 20 odstotkov. To je tudi spodbuda za to, da ozelenimo naše gospodarstvo in pa da dosežemo glavne cilje iz EU 2020. No, cilji EU 2020 niso e, edini argument za to, da bi sploh uresničili te projekte. Gledajte, ti projekti bi spodbujali zeleno gospodarstvo in pa zelena delovna mesta. Um, še posebno za te MSP, ki bodo vključeni. Prav tako bi znižali izpuste CO2, kar je tudi eden izmed pomembnih ciljev EU. Prav tako bi evropski državljani marsikaj privrčevali, kajti v prihodnosti bi plačevali manj za energetske vire. Kajti sedaj um, je energetika problem v številnih državah. Prav tako je to tudi prispevek k energetski varnosti, zanesljivo skrbe z energijo EU. Gradbeniški sektor se stala 40 odstotkov uh, celotne energetske porabe v EU in pa 36 odstotkov vseh izpustov CO2 to kaže, kako zelo veliko bi lahko dosegli s to podporo. Sinergija med kohezijskim skladom in pa skladom za regionalni razvoj je lahko pomena predvsem zato, da bi okrepili investicije v stanovanski sektor. Ta podpora je nujna in podpora iz kohezijskega sklada bi lahko odigrala pomembno vlogo tudi v nekaterih regijah, še posebno zaradi različnih kriterijev za upravičenost v okviru RDF, torej sklada za regionalni razvoj. Potem bi pa v okviru tega vključili še podporo za um, hlajenje in ogrivanje nadaljavo ter pa um, visok um, izkoristek soproizvodne. Sedaj bi imeli soproizvodno, ker ponavadi gre za elektriko in hlajenje oziroma ogrevanje, pa še kaj drugega. V Nemčiji in pa Avstriji že imamo tudi druge projekte, tri Gen. Tret, projekte tretje generacije. Torej, tukaj imamo fosilna goriva, ki jih potem pretvorimo v obnovljive vire, torej zamenjamo energetske vire. To bi lahko bila dobra prihodnost. Te priložnosti še nismo izkoristili in bi lahko v prihodnosti. Tukaj je govora o objektih ki so najučinkovitejši predvsem zaradi um, razmerja med um, porabo goriva, um, izpusti CO2 in pa koristmi za skupnost in za stanovanski sektor v celoti. Objekti za soprozvodno ter pa objekti za gritje in hlajenje na daljavo so trenutno tudi podprti z kohezijskim skladom oziroma z skladom za regionalni razvoj. To želimo podpreti s um, kohezijskimi skladi, zato ker so to obsežni projekti, prav tako pa tudi zato, ker bi um, precej znižali onesnaženost ter pa energetsko porabo v gospodinstvih. Gledajte, smete pozabiti naslednje. V, v, v številnih državah um, so ljudje sedaj začeli uporabljati individualne sisteme, ne pa več skupinskih sistemov. In ti individualni sistemi so precej dražji, tudi področajo več izpustov CO2. In to ne področja kakšnih koristi za skupnost države članice, prav tako ni mogoče na takšen način doseži ciljev EU 2020. Investicije bi morali ustrezno upravljati, tukaj govorim o objektih, ki so visoko energetsko učinkoviti, kajti ti um, manj onesnažujejo, so bolj energetsko učinkoviti, bolj se uporabljajo obnovljive vire energije, kar na koncu tudi poveča zanesljivo skrbo z energijo. To potem tudi pomaga državljanom, da manj porabijo za energetske račune in tako lahko tudi bolj učinkovito uporabljajo um, svoje naprave v domovih, kot sem že prej omenil. Prav tako bi izpostavil še dva pomembna elementa. Prvič, to je prispevek kohezijskega sklada k urbanemu razvoju. Vem, številni kolegi menijo, da je urbani razvoj ključni dejavnik za samo posodobitev EU. To je učinkovit, otipljiv prispevek. In pa drugo, mogoče bo doseči številne cilje tematske osredotočenosti, če poštejemo tudi prispevek kohezijskega sklada. Pa še nekaj, če bi obrali celostni pristop, potem bi um, poskrbeli za to, da bi naprej proizvodno in pa transport vseh energetskih virov lahko vezali na rezultate, čim boljše rezultate proizvodne v novih stavbah. In to bo predvsej izboljšalo stanje um, v državah članicah in po skupnostih. Pa še nekaj glede Madmaja. Gledajte, te spremembe so komenda začetek zelo osebinske razprave s komisijo, ki smo jo upravili zato, da bi bolje odpravili nekatere nesporazume. Prav tako smo razmišljali o tem, kako bi te dejavnike bolje vključili v prihodno kohezijsko politiko. Sedaj bi še omenil, katera infrastruktura se financira z kohezijskimi skladi in pa eh, kako izboljšati dostop za invalide, torej za ljudi z omejeno mobilnostjo. Glede, um, mi smo ratificirali konvencijo OZN glede pravic ljudi in vsi ti medmaje so v skladu s konvencijo OZN. Ti predloge sprememb se tudi navezujejo na druge politike EU, kjer smo zapisali, kako zelo pomembno je zagotoviti boljši dostop um, za ljudi z omejeno mobilnostjo. Potem pa še eno vodno izjavo. Tukaj želimo pojasniti razmerje med uh, kohezijskim skladom in pa načelom uh, um, onazaževalec plača. Tukaj še vedno čakamo na to, kaj se bo zgodilo. Upam, da bo kmalo komisar Potočnik predstavil nov predlog direktive in pa novo okoljsko presojo vpliva oziroma ceno učinka. Tako bi lahko prepričali to, da bi kohezijska sredstva uporabljali za primere, kjer onesnaževalci ne plačajo. Pravno, Eh, rad bi omenil tudi Natura 2000 kot instrument za zaščito biotske raznovrstnosti. Tega prej v uredbi ni bilo in Natura 2000 mislim, da je zelo pomembna za nas. Potem še vključitev um, ehm, razvoja podeželja, poleg mestnih okolij je prav tako pomembna stvar. V nekaterih medmajih smo um, upoštevali um, mesta in pa predmestja. Uh, prav tako bo tudi povezave s tem. Vse skupaj moramo obravnavati celostno. Prav tako želimo tudi podpirati javno mobilnost, ne pa, da podpiramo samo urbano. To je sedaj širši koncept in s tem bi tudi znižali izpuste CO2, se bi tako okrepili um, tiho idejo bolj zelenega javnega prometa in povezav v naših mestih. Odlično smo sodelovali z vsemi poročevalci v Senci in rad bi se še enkrat zahvalil vsem za prispevke in za pripravljeno sodelovati. Z vsemi smo odlično sodelovali in pripravili skupne predloge sprememb in sedaj mislim, da bo to poročilo naletelo na široko politično podporo in to postal potem naš glavni dejavnik, naše vodilo pri pogajanjih svetom. Pa še nekaj za konec. Ja, konec ni bilo posebej, torej instrument za povezovanje Evro, Evrope je očitno meni zelo pri srcu. Lahko bi um, to presmerili tudi um, kohezijskih skladov, ampak glede GDM Movie in pa glede gospoda Pakeja naj omenim, da to lahko storimo samo pod nekaterimi pogoji. Tako da bodo države članice to pripravljene sprejeti, kajti v svetu se na dolgo široko pogovarja o tem in ne želim, da ta boj postane vojna. Tudi številne poslance um, to skrbi. Um, upam, da bomo združeni um, v smeri tega cilja. In ko bodo vsi pogoji izpolnjeni, potem bom tudi pripravljen um, pripraviti kompromise. Tako da bomo to ustrezno vključili v naslednjo programsko obdobje. Hvala lepa za potrpežljivost. Pa mi na Maconi. Torej najprej gospa Maconi, prva poročevalka v senci imenu EPP. Concordo con eh, il collega Bostinaru. Se pa bolj strinjam z gospodom Bostinarjem. Lahko podprem njegov predlog, ki smo ga slišali. Uh, No, gotovo bomo morali še izpiriti nekatere druge predloge sprememb, da lahko skupaj delamo na tem. Na nekaterih stvarih se na začetku nismo dogovorili, naprimer um, sklad za transport je že taka stvar. To bi lahko še dodatno pročili in pogledali, ali bi to lahko vključili tudi v povezavi z Natura 2000. morda bo to nekoliko občutljivo na takšen način vključiti. Morda bi to lahko bolj povezali z razvojem podeželi. Kakorkoli že, sedaj smo še v zgodni fazi in skupaj z gospodom postenarjem mislim, da bomo uspeli spopolniti te pretoke in mislim, da bomo dosegli dober rezultat na koncu. Ob tej priložnosti pa ne bom še nekaj o prejšnji, da po danski razpravi. Nažalost me ni bilo tu, bi prada povedala svoje mnenje. S tem v zvezi, um, gospod Jovan Nistelorov in pa gospod uh, eh, Kredo so številni tega podne že čestitali za odlično delo. Mislim, da to poročilo odraža naše številne razprave v našem odboru v preteklosti. Slišal sem del odgovora komisije glede makroekonomske pogojenosti to je bila zelo zanimiva pripomba, še posebno, če upoštevamo specifične uredbe glede kohezijskega sklada. Mislim, da se moramo marsikaj naučiti iz preteklosti. Zanimivo, oba pročevalca sta imela to, da bi morali ustrezno obravnati splošno uredbo in jo povezati z um, merili za partnerske pogodbe. Kajti partnerske pogodbe mora biti bolj okrepljeno, zma izboljšane. To bo treba storiti. Mislim, da je prav, da izpostavimo urbana naselja in mesta, kajti to je del strateških partnerstv. To so funkcionalna urbana območja bolje da tako to opredelimo, kot pa da zapišemo nek preveč skrčen seznam. Pa še nekaj, kot um, v razmisle gospodu Postenarju med njegovim delom, mislim, da bi morali upoštevati tudi demografsko sliko, demografske dejavnike. Tega zaenkrat ni, mislim, da bi morali to bolj jasno izpostaviti. Kaj ti? demografski dejavniki so zelo pomembni tudi za naše razprave, tudi pri kohezijskih skladih je um, ta demografska slika zelo pomembna. Romanesko. Uh, Šinča Peprina. Hvala, predsednica. Poročevalec je odlično izpostavil najpomembnejše elemente iz predloga komisije. Mislim, da je poročevalec pripravil nekaj odličnih predlogov in te bi rada podprla. Par stvari pa še dopolnila v zvezi s predlogom komisije. Mislim, da bi morali, naprimer, predlogom, razširiti področje uporabe kohezijskega sklada, tako da bi bolj podprli MSP-je in pa da bi tudi podprli um, naložbe v izobraževanje in usposabljanje. Tako bi delovali bolj v skladu s cilji strategije EU 2020. Tako bi tudi bolje, bolj ustrezno uporabljali kohezijski sklad. Prav tako ne podprem tudi to, da bi uvedli um, kazalnike kakovosti. Da, se moramo torej sretočiti na rezultate, naprimer za večji trajnostni razvoj in pa za um, večjo energetsko učinkovitost. To je tudi kolega Postinaru zapisal v svojih amadmajih. Pri kohezijskem skladu in pri skladu za regionalni razvoj moramo predvideti podporo boljši infrastrukturi, tako da bi vsi imeli boljši dostop do osnovne infrastrukture in pa storitev. Tukaj naprimer govorim o um, gretju v stranovanskih sosedskah. To je zelo pomembna stvar v srednji in vzhodni Evropi. Pri teh storitvah je treba poštevati dejanske potrebe v državah članicah. Včasih to ni tako z našimi programi bi morali bolj promovirati zeleno energijo in pa energetsko učinkovitost. Prav tako je govora o trajnostnem razvoju, tudi to je sklado z našimi cilji. Kaj pa prednostni seznam? Kam bi morali vlagati naše investicije? Na ta seznam prednostnih nalog bi lahko dodali še vsaj eno prioriteto, ki se mi zdi pomembna, namreč spodbujanje novih tehnologij in pa tehnologij, ki se pojavljajo na novo um, in zmanjšujejo izpuste CO2. Pa še nekaj. V predlogu komisije je zapisano, da ne bo mogoče tukaj um, vključiti tudi sistema za izmenjavo um, glede izpustov. Tudi sistem za izmenjavo kvot za izpuste bi morali vključiti v program. Torej, bi morali tudi omogočiti financiranje izmenjave teh kvot, tega zaenkrat v poročilu še ni. Uh, Hvala lepa, Nikos. Razihirus. Hvala lepa, hvala lepa poročevalcu Boštinarju za odlično sodelovanje. Bi pa komentiral tri točke, s katerimi se strinjam. No, pri nekaterih točkah bi pa želi še par stvari spremeniti. pri kohezijskem skladu, bi morali poštevati tudi energetsko učinkovitost in pa obnovljivo energijo. Gotovo. Na tak način lahko znižamo izpuste CO2 tudi v državah, ki premejo kohezijska sredstva, prav tako bi lahko tudi rešili problem energetske revščine, oziroma ga zmanjšali pri gretju in hlajenju stanovanj, je to lahko predvsej velik problem. Trajnost mora biti vključena v kohezijske sklade Natura 2000. Naprimer, je že tak primer, um, možnost za investicije, naprimer, je tukaj zelo pomembna. Hvala lepa gospodu Boštenjaru, da je vključil tudi Natura 2000. To je pomembno za boljšo um, sliko pri biotski raznovrstnosti v teh državah. In to je tudi pomembno za širšo um, sliko v EU potem pa še boljše upravljanje in pa prenove tudi tukaj imamo še veliko odprtih možnosti. Res je, nekateri imajo kar veliko finančnih težav in to se vedno bolj vidi na različnih politikah. Tudi okoljska slika podeželja je zelo pomembna, enako velja tudi za otoke. Ker ti otoki gotovo imajo zelo posebne um, geografske oziroma naravne dejavnike in to je treba upoštevati. Nekatere sektore bi lahko bolj jasno izpostavili, prav tako bi lahko izboljšali upravne zmogljivosti tudi na lokalni in regionalni ravni ravno na lokalno in regionalno raven bi se morali bolj osredotočiti, kaj tiče, ne bomo zboljšali njihovih zmogljivosti glede načrtovanja. Bo to problem tudi za izvajanje in na koncu res ne bomo mogli izkoristiti njihovega celotnega potencijala. To je sicer omejeno v poročilu, ampak bi pa lahko to še bolj okrepili in pa nadgradili. Kaj bi lahko še bolj podarili? Moramo oblikovati pravo časovnico in pravo sosledje dogodkov, kajti tukaj je govora o tem, da bodo regije del partnerskih pogodb. Želimo poskrbeti za to, da bodo lahko tudi regije prispevale k delu. Iz preteklosti vemo, čemu se moramo izogniti. Nekatere države nimajo kakšnih izkušenj na teh področjih, ne vejo, na kaj se sklicovati in moramo kot videti, kako bi lahko na različne načine tudi oni prispevali. Lahko bi to zapisali v kodeksu ravnanja, naprimer, ali pa bi to vključili v postopek soodločena, kjer se tudi um, vključijo države članice. In ta bi lahko posebej omenili regije in da bi tudi regije torej lahko sodelovali v postopku soodločena, da bi bila njihova deležba obvezna. Naslednja točka, promet. Moramo podariti um, to, da je treba prispevati k boljši prometni infrastrukturi, s katero bomo izboljšali trajnostno mobilnost. Takšna mobilnost je zelo pomembno merilo za transport, torej ne gre samo za vlake, za avtoceste, ne, treba je bolj izpostaviti tudi hojo in pa kolesarjenje, kajti tudi to je trajnostni način prevoza, tako rečem. In kot je menil poročevalec, mora imeti ustrezna merila, če bomo vedno poštovali samo, koliko nekaj stane, potem to ne bo najboljše merilo za kohezijski razvoj. Moramo imeti um, jasna merila, kjer bomo dejansko vedeli, ali so kohezijska sredstva prispevala k trajnostni ne smemo poštevati samo um, mehaničnih dejavnikov. Prav tako moramo biti zelo previdni glede področja uporabe kohezijske politike. Ne smemo vseh prispevkov za boljšo infrastrukturo nameniti samo več avtocestam. Tudi čezmejne vidike bo treba bolj upoštevati različne načine prevoza. Potem eh, grejte in hlajenje, infrastruktura pri tem. Tukaj imamo veliko težav. Imamo schemo za trgovanje z izpusti na evropski ravni in tudi to moramo tukaj poštevati. Prav tako ima tudi trg ETS, torej za trgovanje z izpusti. In tukaj ne želimo poslati napačnega sporočila, ko gre za trajnostne energetske vire. Prav tako bi se navetal še nekaj, kar smo omenili še predopovdne. Namreč, kakšno statistično podlago bomo uporabili za to, da bi merili uspešnost in učinkovitost in ugotovili, ali so določene države upravičene do kohezijskih sredstev, kajti sedaj zaradi gospodarske krize um, se je marsikaj spremenilo na gospodarskem področju. Moramo biti previdni pri tem, kako bomo merili situacijo v posamečnih državah. No, nekatere države so sedaj še v toliko hujši krizi kot prej. Moramo upoštevati konkretne specifične situacije. Hvala lepa. Gledajte, dobil sem elektronsko pošto, kjer je podprla to, da podpira trenutno obliko poročila in pa da bodo um, tudi prispevali k oblikovanju predlogov sprememb in pa k soglasju. V redu.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 smerite, ki gre v pravo smer in da eh, uh, bomo še naprej podpirali. Je pa nekaj zadev, ki jim nasprotujemo in uh, lahko tudi poročevalce povem, da bomo posredovali amadmaje s tem v zvezi. Vemo, da ste velik zagovornik Connecting Europe Facility. Mi nismo, menimo, da bi sredstva iz kohezijskega sklada, ki se namenja temu, temu uh, skladu morali nadomestiti s čim drugim, skratka, da to ne sme posegati v kohezijski sklad in uh, to tudi zmanjšuje nacionalne ovojnice za kohezijski sklad in po mnenju naše skupine bi lahko ta sredstva bistveno bolje izkoristili upravičenci v državah članicah. To je prva pripomba. Potem nas skrbi tudi poskus eh, oddalitve od kohijskega eh, sklada in eh, sicer s tem, da se sredice namenjajo tematskim skladom. In v vašem poročilu vidimo takšen poskus prenosa številnih področji iz kohezijskih skladov v tematske sklade, ki bi jih uh, usklejeval Bruselj. Potem pa je tudi koncept prehoda na nizkooglično gospodarstvo. Po našem mnenju bi morali govoriti o nizkoemisijskem gospodarstvu, ne pa o nizkoogličnem gospodarstvu. Kar nekaj argumentov namreč govori temu uprit, to je vezano tudi na ogromen strošek prehoda na to gospodarstvo. Nasplošno torej se z vami strinjamo, kar pa zadeva te tri konkretne zadeve, ki sem jih omenil, pa bomo uložili amandma in vas bomo skušali pripričati, da vsaj del naših pripomb tudi upoštevate. Hvala lepa. Sean Kelly. Eh, hvala lepa najprej, hvala lepa poročevalcu. splošno se strinjam z njim, marsičem. No, moramo pa takoj začeti vlagati v nekatere stvari, kljub vrčevanju. Kot prvo, v izobraževanje, sveda je treba vlagati v izobraževanje. Moramo biti konkurenčni, če želimo potem pametno in pa trajnostno gospodarstvo. In pa drugo je energetika, kajti brez energetike ne moramo imeti uspešnega gospodarstva. Tukaj imamo cilje EU 2020, potem še cilje do 2050 in te bo treba vse skozi spremljati, tako da bomo dosegali, še posebno pri obnovljivih energijah. To je zelo pomembno področje. Um, skandinavske države so dober zgled, kako doseči te cilje in mi bi se lahko zgledovali po njih. No, imamo lahko veliko obnovljivih energetskih virov, ampak moramo tudi zagotoviti ustrezno skrbo. In zato um, lepo, da je pročevalec omenil še posebno plin v zadnjih dneh smo. Videli tudi naprimer, um, koliko koristi um, in pa kakšne izzive imamo pri plinu v EU. Zakaj gre? Več kot, kot lahko proizvajamo v EU, bolje bo to za naše gospodarstvo. In pa drugo. torej utekočinjeni zemljski plin, eh, stisnjeni zemljski plin in pa oskrba s plinom, um, treba dobava plina um, v EU, mora prav tako biti izpostavljena, mora biti praktični pri tem. Tehnologija se vse skozi izboljšuje in zato je gotovo bolj verjetno kot pa prej, da izboljšamo energetske vire z manj škode za okolje. če bomo to uspeli doseči in če bomo uspeli vzpostaviti um, medevropsko energetsko mrežje, bo to odlično za cilje EU 2020, pa tudi zato, da bomo povečali konkurenčnost um, v EU za vseh 27 držav članic EU in tako bomo močnejši na globalnem prizorišču in mislim, da je poročevalec šel v glavnem po tej poti in to podpiram. Hvala. Mr. Uh, uh Hvala, gospod Albrecht. Uh, Yes, sir. Uh, uh, uh I, <clears throat> I would like to underline some of the elements. Ja, rad bi izpostavil nekaj pomembnih stvari. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za zelo jasno posredovano sporočilo. Iz razprave je razvidno, da je prišlo do kar veliko nesporazumov. Čeprav vem, kaj želi doseči poročevalec, mislim, da poročevalec želi nasprotovati Connecting Europe instrumentu v dejavnikih, kjer je to nasprotju z kozijskimi skladi. Zato je prišlo do manjšega nesporazuma, se mi zdi. No, ampak to je nekaj izjemnega. Tukaj govora o skladu, ki je bila samo za del Evrope. In to je pomembna stvar kohezijski sklad upravlja samo tako imenovane kohezijske države, torej tiste, ki dosega manj kot 90 odstotkov na nacionalni ravni, ne pa na regionalni ravni, torej na pram poprečju. Kaj to pomeni, da to v bistvu ni regionalni sklad, ampak je to nacionalni sklad, tako rekoč. Vsaj značilnosti sklada so take, da poštemo države. Že po definiciji se to sveda lahko uporablja za regije, ampak Je bil pa ta kohezijski sklad um, oblikovan tako, da smo poštevali nacionalne podatke. Zato je ta sklad precej drugačen od eh, strukturnih skladov. S tem skladom želimo okrepiti regije, ja, seveda, ampak moramo biti previdni pri tem, kako to obravnavamo, kajti kohezijski sklad je zelo specifičen. V nekaterih državah sploh nima regij, saj ne z vidika um, administracije teh skladov. Naj omenim, naprimer, Mačarsko imajo. Regije zračrtovane, pa nima pa upravnih organov za to. Tukaj je podoben primer tudi Romunija. Torej, ta sklad je zelo specifičen, ampak pomembna pa je povezava med tem skladom in pa problemom infrastrukture v bolj razvitih državah. Ob tej priložnosti brat vprašal komisijo, kaj si misli o tem. Kaj deklete, moje poročilo je zelo povezano tudi s kohezijsko politiko in pri tem dokumentu imamo tudi člen, kjer piše, da um, bo prepovedano financirati v infrastrukturo za IKT in pa za transport v najbolj modernih državah. Zakaj? Zato, ker bodo imeli instrument Connecting Facility, torej instrument za povezovanje Evrope. Torej, kohezijski sklad lahko uporabljamo za kohezijske države, ampak istih sredstev pa ne bodo mogli uporabljati v bolj razvitih regijah, ampak bodo morali te razvite regije uporabljati sklad iz Connecting Europe. In bolj razvite države so se tukaj predvsej odločno, močno odzvale. Nekatera sredstva iz kohezijskega sklada bodo preusmerjena v Connecting Europe in potem se bodo ta sredstva uporabljala v bolj razvitih državah. Torej, tole me zanima. Ali komisija gre v smer, da bomo Connecting Europe, tokrat brez kohezijskega sklada, uporabljali zato, da bomo v bistvu upravljali iste stvari v drugih regijah. Tukaj gre zlasti za energetiko, za infrastrukturo in pa za IKT. Poročevalce torej povezal kohezijski sklad in pa energetiko. Tu je precej nenavadno, se mi zdi. To bo pomenilo, da bo treba to jasno predeliti, kaj ti pri RDF, torej pri skladu za regionalni razvoj. Imamo tudi energetsko očekovitost in pa stavbe, če bomo to vključili tudi kohesijski sklad, potem moramo zelo jasno razdelati, kakšne naložbe bodo veljale pri kohezijskem skladu in pa, pa kakšne pri skladu za regionalni razvoj. Kakšne povezave med tem in onim? Ko govorimo o instrumentu za povezovanje Evrope, mislim, da je res um, nespremljivo prevzeti sredstev iz nacionalnih ovojnic in jih dati v Evropske agencije. To je nespremljivo, ampak kaj pa potem povezava? med prostakom Connecting Europe, naprimer, ko gre za energetiko, IKT, z tem, da bo prepovedano financiranje um, za infrastrukturo v bolj razvitih regijah. Kaj pa to? To je čudna povezava, kajti kohezijski sklad je nekaj zelo specifičnega. Pa še nekaj za konec. Glede, če si pogledamo primer Mačarske iz zadnjih mesecev in pa primer kohezijskega sklada. Uh, um, kaj piše v mastrijski pogodbi. Um, ta so meni tudi makroekonomske sankcije. To je edini sklad, kjer veljajo te makroekonomske sankcije. In to je bilo ravno sedaj uvedeno na mačarskem. Moramo biti zelo previdni pri tem. Mi nasprotujemo makroekonomski pogojenosti, po drugi strani pa imamo makroekonomske kohezijske sklade. Torej, poročevalec, kako bomo dosledni, bomo torej, nasprotovali te makroekonomske pogojenosti, ampak bomo pa imeli to makroekonomsko um, element v kohezijskem skladu. To je čudno. Ta povezava z skladom za regionalni razvoj je jasna, ampak je pa tudi tukaj povezava z bolj razvitimi regijami. Torej, ta kohezijski sklad se pa ne uporablja za bolj razvite države. Hvala. Hvala lepa, komisija. Direktor general, the floor is yours. General direktor, beseda vaša. Thank you, chair. <laughs> So firstly, uh, I, I would like... Hvala, predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil portovacu za odlično delo na naš predlog glede kohezijska sklada. To so naše naglavne remete našega predloga. Radi pa vam spostavil dve pomeni vprašanje, ki ste se mi zastavili ob predloženih medmajih in o katerih smo govorili. Sedaj, prvič, kaj lahko storimo, če se ne moramo storiti s kohezijskim skladom. Potem je tukaj medma, ki bo omogočil razširitev, torej tudi na uh, gretje in hlajenje drevo, ter pa um, soproizvodno. Moramo dosledno uporabljati sklade EU. Tukaj mislim, da bi lahko nekoliko bolj jasno zapisali besedilo glede tega, kaj lahko financiramo, česa ne. Ampak mm, komisija meni, da je bistvo to, da z uporabo kohezijskega sklada ne bi smeli um, zmanjšati učinkovitosti scheme za trgovanje z izpusti. z uporabo kohezijskih skladov, bi lahko tudi torej podprli nekatere objekte, ki so del ETS scheme, ampak to po mnenju komisije ni smiselno. To v bistvu zmanjšuje pomen tega mehanizma, s katerim želimo znižati izpuste. Zato tega ne bi smeli dopustiti. Ampak, kot že rečeno, Morali bi nekoliko pojasniti formulacije. Infrastrukture, ki so povezani um, s temi cili, pa se lahko financirajo. Potem pa še nekaj um, z tem, zakaj se lahko uporablja kohezijski sklad in zakaj ne. Rešitev glede investicij v energetsko očekovitost in pa v stanovanski sektor. Mi se strinjamo s analizo gospoda Bostinarja, da je treba čim več investirati v energetsko očekovitost ampak je pa treba tudi ustrezno razlikovati pri tem, čemu so namenjeni različni skladi. Med eh, kohezijskim skladom um, in pa med skladom za regionalni razvoj um, opažamo nekatere različne naloge, ampak v pogodbah je jasno zapisano, čemu je namenjen kohezijski sklad, torej um, podpori za um, čezorovska omrežja, za transport in pa to je tudi namenjeno podpore za okoljski pravni red. Moramo pa tudi ustrezno povezati te sklade, pa tudi zapisati jasno ločnico med njimi. To smo tudi storili, po našem mnenju moramo zagotoviti um, ustrezno financiranje iz sklada za regionalni razvoj, zato da se izpolnijo um, glavne investicijske potrebe za energetsko učinkovitost in pa stanovanski sklad. Ja, to smo dosegli. Če pa bomo odprli tudi kohezijski sklad za to, potem pa se lahko kohezijski sklad lahko nekoliko razvodeni in potem kohezijskega sklada ne bomo uporabljali za tisto, kar je njegova glavna naloga. Vzmo smisel. Zato smo še vedno zadržani glede tega. Pa še par drugih stvari bi omenil. Natura 2000, to je osmi predlog spremembe. Nam se tu ne zdi potrebno vključevati, kajti formulacija um, zaščita biotske raznovrstnosti je zelo široka formulacija. Če bi to sedaj spremenjali, mislim, da bi um, si lahko kdo to napačno razlagal. Zato mislim, da tega ne bi smeli dodajati. To je odveč. Potem pa še to, da bi dodali sklic na dostop. To je v desetem in pa enajstem predlogu spremembe. Komisija se nasplošno strinja z mnenjem poročevalca, ampak, kot gotovo veste, je to eno izmed vprašanj, ki je zajeto tudi v predhodni pogojenosti v četrti prelogi uredbe o skupnih določbah tam imamo splošno predhodno pogojenost, še posebno v zvezi z dostopnostjo. Ker to ne velja samo za kohezijski sklad, ampak tudi za vse druge um, podobne investicije, ki pa spadajo v IRTF, torej v sklad za regionalni razvoj. Mislim, da komisija želi še vedno podpirati to pomembno ex ante pogojenost, s čimer bomo potem zagotovili to, da bodo vse investicije v skladu z glavnimi standardi glede dostopnosti. Pa še nekaj glede instrumenta za proizvanje Evrope. CEF komisija še vedno namerava sodelovati s pročevalci in pa s kolegi iz generalne direkcije MUV, tako da bomo dosegli napredek pri tem zelo pomembnem vprašanju mehanizmov, s katerimi lahko izboljšamo uporabo desetih milijard, ki so namenjene za Connecting Europe Facility. Pa še nekaj, kar je povezano z današnjo razpravo, povezava med um, kohezijskim skladom in pa CEF. Tukaj gre za to prerasporeditev desetih milijard. Ta sredstva bi morala porediti za enake investicije um, pri CEF-u, kot tudi pri kohezijskem skladu, namreč za transport. Ampak je pa treba um, ta sredstva nameniti tako, da bodo v skladu s prioritetami EU. Pa še nekaj glede CEF-a, zunaj tega. Um, investicije pri CEF-u so lahko tudi nekaj drugega kot pri kohezijskem skladu, kot je prej omenil gospod Albrecht. mi se želimo osredotočiti tudi na osnovno infrastrukturo v bolj razvitih regijah v okviru CEFA in sedaj um, je to en izmed razlogov, zakaj um, se je komisija odločila za to, da bomo financirali zlasti takšno osnovno infrastrukturo v bolj razvitih regijah. Zato obstaja več razlogov. O tem bomo govorili poznaj, ko bomo govorili o uredbi za IRTF. E To je vse za enkrat glede tega predloga. Hvala lepa, predsedujoče. Hvala lepa, gospod Bortinaro, želite zaključiti to razpravo? Ja, seveda. Kot prvo bi se rad dotaknil nekaterih točk, ki so jih omenili spoštovani kolegi, prav tako pa bi se rad dotaknil nekaterih komentarjev in eh, zamisli, ki so jih izpostavili predstavniki komisije za prvi generalni direktor generalne direkcije regijo. Kot prvo, hvala gospe Maconi, prepričan sem, da bo naše sodelovanje še naprej teklo in da bo upoštevalo tudi nekatere uh, druge, nekatera druga nova področja, kar zadeva kohezijske uh, sklade. Uh, Potem tukaj pravi gospa Manesko, da bi pomagali MSP-jem. Moje dva predloga lahko pomagata MSP-jem, kaj ti gre za to, da se odpre strukturne uh, um, kohezijske sklade za energetsko učinkovitost stavb za kogeneracijo in uh, daljinsko ogrevanje potem gospod Krisogelos, mm, hvala za odlično sodelovanje, ki smo ga bili deležni. Lahko povem, da se strinjam s številnimi vašimi eh, mnenji in pomisleki. Nekatere omejitve so pač izven področja uporabe kohezijskega sklada in to pomeni, da kohezijski sklad ne more zaobjeti nekaterih problemov, ki ste jih izpostavili, bomo pa z delom nadaljevali in eh, strinjam se z vami, da je upravna usposobljenost in eh, v mojem poročilu tudi izredno izpostavljam dramatično potrebo po tem, da partnerske pogodbe in kodeks ravnanja bistveno in pa dosledno izboljšajo trenutno stanje, kar zadeva administrativno usposobljenost v številnih državah članicah, kajti to je najboljši način, kako doseči ne le višjo stopnjo absorpcije v prihodnem programskem obdobju, ampak na ta način bomo zagotovili tudi, da bo kohezijska eh, politika koristila eh, skupnostim, mestom, regijam, državljanom. Gospod Poremba. Nisem ravno fanatičen zagovornik CEFA, kvečemu nasprotno. Nekateri pravijo, da sem eh, ravno nasprotno, ampak eh, nisem eh, ne hudičev advokat, ne angel, kogarkoli. Tako da moje stališče, ki ga je potrdil tudi gospod Nikolas Martin, je, da sem v končni posledici pripravljen sprejeti to možnost, da se teh 10 milijard iz eh, kohezijskega sklada nameni za CEF pod pogojem, da so izpolnjeni določeni pogoji. In gospod Martin je ravno kar dejal, da gre tu za to, kako bodo države članice sprejele to zamisel o tem, da se teh 10 milijard tudi vzame, kajti na ta način se bodo drastično skrčile njihove nacionalne vojnice, obenem pa ne bodo imele nobene besede na prihodkovni plati, ko bodo te projekte izvajale. Če odgovorim tudi na to, kar je dejal gospod Olbricht in tudi tu se vračam k cefu. Filozofija, ki jo danes predlagamo za ta inštrument, zadeva čezmejne projekte. Komisija meni, kot dobro veste, da je premalo čezmejnih dejavnosti in da je to potrebno izboljšati. In zato komisija predlaga, da tudi kohezijski sklad prispeva k boljši povezanosti med članicami. Države članice se običajno osredotočajo na investicije znotraj države, ne pa na investicije s čezmejno razsežnostjo. Realnost pa v nekaterih državah, kot naprimer na polskem, eh, potrjuje ravno nasprotno. Pa vendar, Želim si tesnega sodelovanja z generalno direkcijo MOV in z vsemi kolegi, da bi na ta način te pomisleke rešili, eh, da bodo rešitve sprejemljive za vse. In pomembno je, da sredstva, ki se tu na nek način oduzamejo, potem pridejo nazaj preko investicij v podobnem obsegu, tako po kakovosti kot po količini, in da bodo države članice imele besedo pri tem in da bodo Eh, tudi usposobljene za pripravo in izvedbo projektov, ki izpolnjujejo tudi zahteve CEFA. Načelo prvi pride, prvi melje moramo zavrniti, kajti vsekakor ja, podpiram konkurenco, ampak obenem je pomembno, da ne pozabimo, da je ključno geslo kohezijske politike solidarnost. Torej, konkurenca je v redu, ampak pod pogojem, da jo spremlja tudi solidarnost. In nekatere države članice skrbi dejstvo, da danes niso pripravljene uh, oblikovati in eh, predlagati generalni direkciji MOV projekte, ki bodo takoj upravičeni do podpore ali celo morda nekoliko kasneje. Tako da tu uh, poteka še naprej razprava med generalnima direkcijama MOV in regijo in eh, kasneje bom predlagal tudi morebitni kompromisni amandma, da ta problem rešimo. No, zdaj pa če se lotim komentarjev gospoda Nikolasa Martina. Ni samo moja zamisel ta, da bi prihranili na porabi energije pri stravanski politiki in pa pri daljinskem ogrevanju. Kot veste, veliko držav članic želi kohezijske sklade razširiti tudi na to problematiko. To je velik problem za srednjo in vzhodno Evropo. Ampak zamisel o tem, da bi imeli sogeneracijo, to je zanimivo lahko tudi za države z drugačnimi podnebi. Zamisel o tem, da bi šli naprej v trogeneracijske obrate, je nekaj, kar bomo skušali razviti naprej. Tako da bomo poiskali skupaj s komisijo rešitve, rešitve, ki ne bodo škodljive za schemo za trgovanje z emisijami. Obenem pa bomo skušali dati tudi državam članicam dostop do kohezijskega sklada, če se jim bo to zdelo pomembno. In minim, menim, da to je vsekakor zelo pomembno. Ne bi zdaj red eh, izpodbijal kogarkoli, ampak ali lahko verjamete, da bo veliko državam uspelo doseči cilje EU 2020, potem pa tiste, ki jim to ne bo uspelo, Eh, bodo plačale kazni zaradi postopkov, zaradi kršitve, obenem pa naj bi investirali v ne vem kakšne projekte, ki bodo te cilje okrepile. Eh, v Romuniji, na Poljskem, eh, na Slovaškem in drugot. Ne, verjam, ne verjamem, da bi to šlo. Skratka, potrebujemo rešitve, ki bodo dovolj fleksibilne. Ampak, če države članice hočejo dostop do kohezijskega sklada, jim je to treba omogočiti. Enako velja za dolinsko ogrevanje. Jasno je, da če bo prihajalo do diferencijacije med kohezijskim skladom in pa skladom za regionalni razvoj, potem je pomembno, da ne posegamo v obstoječa pravila sklada za regionalni razvoj, obenem pa moramo dati možnost članicam in lokalnim skupnostim, da koristijo kohezijski sklad tudi za prihranke pri porabi energije pri obstoječih stavbah, kar je zaenkrat po obstoječih pravilih nemogoče. Kar zadeva Natura 2000, ja, ohranjanje in obnova biotske raznovrstnosti, to vse lepo in prav. Ampak biotska raznovrstnost je splošni cilj, Natura 2000 pa je jasno opredeljen program z jasno opredeljenimi območji, kjer je potrebno uporabljati drugačne rešitve kot sicer. In realnost danes je takšna, dobro veste, kaj piše v poročilu. EU je sistemsko neuspešno dosegala cilje iz področja biotske raznovrstnosti. Želimo nadaljevati po isti poti. Jaz mislim, da moramo vsaj odpreti možnost, da se stvari spremenijo in Natura 2000 je samo en del širšega problema v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. To bi bilo vse z moje strani. No, upoštevajoč tudi pripravljenost na sodelovanje komisije, eh, politično podporo v svetu in tudi v parlamentu in glede na pripravljenost danskega predsedstva, da podpre te dve ključni zamisli. Prav tako glede na zelo dosledno podporo med poslanci v parlamentu, kar zdaj v ta vprašanja, mislim, da nam bo na koncu koncev uspelo, da bo to dobro, pozitivno poročilo, ki bo koristilo kohezijski politiki in njenemu izvajanju v naslednjem programskem obdobju. Hvala lepa, gospod Boščinaroš, da pa gremo naprej na točko 12 na dnevnem redu in sicer socialni sklad. Pripravljalka mnenja je gospod Marija Irigojen Perez, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, tu gre za socialni sklad podarek je na delavcih in eh, s tem poročilom, s tem mnenjem, ki mislim, da bo vsaj v angleščini na voljo čim prej, želimo doseči te cilje. Imamo tudi amandma, rok za amandmaje 8. maja in če dovolite, bi se na kratko dotaknila nekaterih vprašanj, ki so bila izpostavljena in rada bi vam dala tudi upogled v amandmaje predno jih odpošljem v prevod. Brez dvoma je pomoč poročevalcev v senci in pa tudi ostalih članov odbora bila zelo koristna, kakor tudi informacije in pa prispevek nevladnih organizacij. To je zelo pomembno, če želimo močnejši in boljši Evropski socialni sklad. Kot prvo, Evropski socialni sklad potrebuje zadostna sredstva, če naj bi dosegel cilje, ki smo jih eh, zastavili temu skladu in če naj bi resnično tudi uspeli preseči socialne neenakosti in pa razlike, ki vladajo, kar zadeva stopne zaposlenosti in pa blaginje med regijami in lokalnimi skupnostmi. Prav tako naj bi s pomočjo tega sklada ustvarili nova delovna mesta v Evropi, zagotavljali usposabljanje za posameznike, zato da se ti lahko lažje vključijo na trg dela. Prav tako je potrebno spregovoriti o vključevanju kmetijsko-življenjskega programa znotraj ESF. In tu sprašujem komisijo, ali nam lahko da nekaj več informacij o tem, kje trenutno stojimo, ali bo torej to možno. Želeli bi si više stopnje fleksibilnosti za Evropski socialni sklad in naj podarim, da mora tematska opredelitev biti nekoliko bolj fleksibilna, da se lahko prilagodimo potrebam in pa specifiki posameznih držav članic. No, prav tako predlagamo, da se ta fleksibilnost izboljša s tem, da število prioritet povečamo z 4 na 6 in da upoštevamo tudi odstotke koncentracije. Kot četrto, želeli bi, da imajo deležniki e, višjo stopnjo sodelovanja, lokalne, regionalne organizacije in pa socialni deležniki in pa tudi nevladne organizacije morajo imeti možnost podati svoj prispevek, kar zadeva finančne ukrepe, ki se bodo izvajali. Potrebujemo stabilnost, potrebujemo doslednost, ravno zato, da se zagotovi sodelovanje tudi omenjenih organizacij. Ne le zato, da se jih eh, vključi, eh, ampak da se jim eh, zagotovi tudi pomoč. Člena 108 in 112 uredbe je še posebej potrebno izboljšati. Predlog komisije mora upoštevati položaj nevladnih organizacij, še posebej v manj razvitih regijah. Ravno v teh prehodnih regijah je potrebno upraviti več dela na tem področju. Prav tako je potrebno vključiti regionalne eh, organe na nižjih eh, stopnjah, še posebej na področju razvoja podeželja. In eh, Evropski socialni sklad želimo uporabiti za to, da se pospešuje trajnostni razvoj in da se medsebojno povezane regije upoštevajo pri doseganju gospodarskih ciljev, tudi urbanih in priurbanih mm, regij. V mnenju želim dodati pomen enakosti med spoloma, boja proti diskriminaciji in pa vključevanja. skupin, ki so v državnem položaju. Prav tako menim, da bi to mnenje vsaj do naslednjega zasedanja 8. maja morali dobiti v angliškem eh, jeziku. Rok za amandmaje je 31. maj, o samem mnenju pa bomo glasovali 21. junija. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobijo poročevalci v senci kot prva gospa Vukaševska. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej hvala poročevalki za opravljeno delo. Naj tudi povem, da se v večini zadev z njo strinjam, kajti gre za zelo pomembno tematiko z vidika dela našega odbora, odbora za regionalni razvoj in pa tudi z vidika upravičencev in pa učinkov, ki naj bi jih dosegli s pomočjo Evropskega socialnega sklada. Naj povem, dame in gospodje, da Evropski socialni sklad postaja ključno orodje za boj proti brezposelnosti, eh, socialnim razlikam, boju proti revščini. Ne sme pa to postati inštrument, ki bo omogoča zgolj investicije v kadre in zagotavljanje visokokakovostnih delovnih mest in pa vključevanja v okviru strategije EU 2020. Tako da z mojega stališča sredstva iz Evropskega socialnega sklada morajo prioritetno zagotavljati kakovostna delovna mesta, uravnotežen trajnostni razvoj in vključevanje mladih žensk Eh, trajno brezposlenih in eh, starejših oseb v trg dela. Kajti le na ta način bo namen Evropskega socialnega sklada dejansko tudi obrodil sadove. To je zelo pomembno mnenje, po mojem eh, mnenju, in pri razpravi o Evropskem socialnem skladu je treba vedeti, da je nujno potrebno spremeniti način ocene izkoristka in sicer zato, da se zagotovi ne le visoka stopnja koriščenja sredstva, ampak tudi visoka stopnja učinkovitosti e, uporabe teh sredstev z vidika vstopa na trg dela, vrnitve na trg dela ali eh, izboljšanje e, eh, delnih pogojev. Tako da tu se strinjam s poročevalko, da potrebujemo bolj fleksibilen pristop pri dodeljevanju sredstev iz eh, Evropskega socialnega sklada. To vedno, znavo, vedno znova podarjamo v našem odboru in po mojem mnenju bi morali upoštevati nekaj, kar je ključnega pomena. Namreč treba je upoštevati družbeno ekonomsko realnost v posameznih regijah, kajte ne moremo eh, en in isti vzorec uporabljati v vseh državah, v vseh regijah, eh, v posameznih državi. Po mojem mnenju torej ne bi bilo smiselno eh, uporabljati nekih rigidnih modelov porazdelitve sredstev, kajti to bo onemogočalo potem podporo tistim področjem, ki tudi zahtevajo in potrebujejo ta sredstva. V naslednjem programskem obdobju moramo pozornost nameniti tudi dejstvu, da je temu pač tako in zato potrebujemo ustrezne določbe tudi v členu 4 med drugim, ker gre za kohezijo in tematsko koncentracijo. Potem, kar zadeva področje uporabe člena 3, tu mislim, da bi morali stvari bolj opredeliti naprimer, kar zadeva posamezne prioritete, ravno zato, da bo možno enoznačno opredeliti, kakšna podpora je možna, zato da se na ta način dosežejo zastavljeni cilji. Potem kazalniki, to je zelo pomembno vprašanje. E, pri izvajanju operativnih programov za področje človeškega kapitala, se je izkazalo, da so kazalniki zelo pomembni, saj ti omogočajo tudi uh, to, da se opravi ustrezna ocena učinka teh programov, upravljeni so tudi raziskave na podlagi mm, ocene uporabnikov teh programov. Potem eh, umestni uh, pregledi ne upoštevajo specifike uh, regij, posameznih upravnih, uh, Eh, enot v večjih državah. Tako da pogosto gre za kazalnike, ki so predeljeni naprej in ki jih je ne mogoče doseči. Če vam dam primer, nimamo sistemske rešitve za izobraževanje in pa izvajanje poklicnih praks. Eh, delo dajalci eh, vse manj tudi jemljajo mlade v pripravništvo in pa v vajeništvo, čeprav je to eden od kazalnikov v operativnem programu za področje človeškega kapitala. Tako da, glede na to, da to poročilo še dobimo, kasneje eh, bom po svojem mnenju tudi še kasneje podala tudi v obliki amandmajev. Prepričana pa sem, da bodo ti amandmaji v prvi vrsti namenjeni temu, da se izboljša izkoristek in poučinkovitost Evropskega socialnega sklada. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Šrotar, izvolite. Hvala lepa. Še enkrat sem pogledala, ali to poročilo je ali ni na voljo. Dejstvo je, da ni, tako da zdaj na to čakamo in uh, se tega, o čemer nam poročate, ne moremo še pogledati v tekstovni obliki. No, ključne zadeve, o katerih smo govorili eh, v svojstvu poročevalcev v senci, ste predstavili. Eh, prva stvar je samo programiranje. V členu 4.3 je komisija to omejila na način, ki je praktično nemogoč za izvajanje Evropskega socialnega sklada, po mojem mnenju. Zato sem tudi jaz podala predlog. Ne strinjam se z vami, da bi morali dati prioriteto investicijam. Tudi če število prioritet zvišamo 4 na 6, smo na praktični ravni, praktično na istem. Če imamo neko regijo, kjer izvajamo programe za boj proti revščini, eh, če bo potem eh, še odbor za zaposlovanje neke stvari zraven dal, bo imeli že 8 ali 9 investicijskih prioritet, eh, predvsem z področja revščine in socialne vključenosti. Če jih lahko izberem samo šest, potem ne smem izvajati nekega programa za pokriti revščine. To, to nima smisla. Tako da jaz predlagam, da iz ravni investicijskih prioritet eh, prestopimo na raven tematskih prioritet. To torej pomeni, da ne bomo izhajali iz teh 18 možnih prioritet, ampak da gremo na tematsko raven in da zagotovimo to, da se bo Evropski socialni sklad osredotočal na najpomembnejše teme in to je jasno, katere te teme so. Torej, da se osredotočamo na 11 tematskih ciljev. To bi po eni strani pomenilo, da se bodo regije zavezale temu, te odsotkovni stopnje, ki ste jo predlagali, se pravi, da toliko denarja namenijo trem osrednjim tematskim ciljem, ki jih imamo v eh, devetem členu uredbe, se pravi zaposlovanje, socialno vključevanje in eh, boj proti brezposobnosti in pa eh, izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje. In potem imajo regije 16 investicijskih prioritet, s katerimi lahko te cilje dosegajo. Na ta način se zagotovi jasna fleksibilnost, ki jo regije potrebujejo. In eh, s to metodo, da izhajamo iz tematskih eh, eh, ciljev, tako kot pri eh, drugih skladih. No, svoj pisni predlog vam bom eh, nemudoma posredovala. Mislim, da ta predlog vse razjasnil, o čemer tu govorim. Z vsemi, s katerimi sem govorila, smo se strinjali, da je to način, na katerega lahko zadevo poenostavimo in na ta način lahko tudi vodimo dobro socialno politiko v Evropi. Mislim, da ko boste zadevo dobili in ko boste prebrali, bo vse jasno. Zdaj, kar zadeva načelo partnerstva, člen 6, to tudi podpiram. In še eno stvar bi rada izpostavila. Žal komisije ni več, eh, čeprav se je morala danes že boriti, kajti njihovo koncepcijo smo postavili pod vprašaj. Ampak, če zdaj pogledamo člen 1, kaj je komisija tu zopet storila? Je lahko samo rečem, da na eni strani za partnerje daje na voljo globalna sredstva, globalna nepovratna sredstva, Global Grant. pomembno pa je, da se sploh lahko pogovarjamo na isti ravni. Imamo najboljšo uh, prakso, ki je predstavil Evropski ekonomski socialni sklad. Torej, na ta način naj bi govorili eh, z tistimi upravnimi organi, ki so pristojni za izvajanje, to počno ti naši partnerji in to je ključnega pomena in tam, ker funkcionira, funkcionira zelo dobro. Gre za zelo enostavno oblika financiranja, ki jo komisija predlaga in to vse v redu in lepo. Ampak kaj predlaga zdaj? Zdaj predlaga, da naj bi se to financiralo iz posameznih prioritetnih osi in to je res eh, eno navadno sranje, moram povedati. Ker to pomeni kaj? To pomeni, da bi morali partnerji pri vsaki prioritetni osi reči, ja, dajte nam zdaj malo denarcev, da bomo lahko tole pisarnico še naprej imeli in da bomo lahko za celoten program izvajali eh, ta program partnerstva skupaj z uh, pristojnimi organi. To je že od samega začetka obsojeno na propad. E, gospodarske komisije zdaj ni. E, No, vem, da mi mu ne bi bilo všeč, če bi bil tu, ker zdaj še to črtamo iz njegovega krasnega koncepta. Ampak ne moramo od nevladnih organizacij zahtevati, da hodijo od eh, točke do točke v državi članici in prosjačijo za eh, drobiž, zato da lahko izvajajo delo, ki ga mimo grede izvajajo prostovoljno, ki, ki zagotavlja neko družbeno dodano vrednost, zato ker smo mi v Evropi tisti, ki mislimo, da je to tako. To je nemogoče. Tako da tu mislim, da bi bilo potrebno ta predlog črtati. Eh, seveda bo to povzročilo težave s komisijo, ampak drugače pač ne gre. No in še zadnja stvar, vprašanje kazalnikov. Tu mislim, da se že lotevamo širše razprave, to je tudi razprava, ki gre v smer razprave, ki smo imeli z gospodom Olbrichtom. Namreč potrebujemo nek eh, celovit koncept, zdaj pa so tu popolnoma drugačne predstave, ki ste jih predstavili gospod Nistelro in gospa Krelj. Kaj bomo zdaj, bomo e, večino stvari zdaj začrtali. Skratka, mislim, da moramo v delovni skupini razmisliti o tem, kako želimo spostaviti strukturo, kako želimo ovrednotiti e, učinkovitost. E, na ta način bomo sploh lahko ugotovili, kakšna je vloga kazalnikov. Mislim, da so kazalniki po eni strani dobri, po drugi strani pa na ravni zakonodaje te stvari določiti naprej, potem pa se šele, se šele lotiti vsebine kazalnikov, potem se to ponovadi izkaže za zelo formalistično in eh, bolj malo vsebinsko. Skratka, da rečemo, ja, ljudje od starosti toliko in toliko do starosti toliko in toliko, recimo 64, eh, v tej kategoriji so dobili zaposlitev. To je kazalnik, ampak tu ne moramo pokazati, ali so uh, dobili delo, ali sploh lahko živijo od tega uh, dela, ali poleg tega dela dobivajo še socialno pomoč. Skratka, to je kazalnik, ki je sam po sebi popolnoma neuporaben. Prav tako ni nič govora o tem, ali ta pogodba potem eh, čez dva dni neha veljati ali je to eh, neka zaposlitev, ki zagotavlja visoko stopnjo eh, dohodka ali pa mm, čisto na nižjo stopnjo dohodkov. Tako da ne vem, ali smo sploh dosegli svoje cilje. Tako da, kar zadeva posamezne indikatorje, mislim, da moramo o tem razmišljati. Gospod Olbrit je vedno tri poteze pred nami in je že zdaj videl, da imamo v splošni uredbi nekatere indikatorje Lambert, ki jih je potrebno razviti na najnižji ravni, ker ti zadevajo sama sredstva, ki jih dobivamo, potem imamo tudi indikatorje, kaj zadeva rezultate, tudi ti so smiselni, ker seveda nek izvedbeni organ ne more jamčiti, da bo neka oseba ostala zaposlena, ampak ja, osebo smo naprimer izšolali in eh, zato smo dobili denar, pač tako moramo razmišljati, ko pišemo te uredbe. Ampak so pa tu še drugi kazalniki, ki pa pač ne funkcionirajo. In eh, če jim damo potem eh, neko zakonodajno veljavo, potem eh, smo zelo, zelo omejeni. Ali če ne mi, vsaj tisti, katerim to strukturo nalagamo. In na koncu koncev, ne vem, ali bomo dobili s tem to, kar hočemo. In sama sem vsekakor za to, da dosežemo cilje strategije EU 2020 tudi s strukturnimi eh, skladi, ampak eh, vsi vidiki nam ravno ne bodo pripomogli k temu. Tako da, Lambert, tu se obračam na vas. Eh, prioritetne vsi eh, eh, kazalniki, skupni strateški okvir. Eh, vse to so stvari, ki jih je treba še rešiti in eh, moram reči, da ne vem, ali si ne delamo predvsem skupaj eh, medvedje usluge, ker eh, te kriterije določamo na previsoki ravni in posledično to pomeni, da se še bolj omejujemo. Hvala lepa. Gospod Van Nistelrooy, izvolite. Hvala lepa. Že posebej za to poglobljeno analizo, ki smo je bili ravno kar deležni. In hvala tudi poročevalki za njen prispevek. Prosil bi, če to, kar ste rekli, da boste pripravili tekom konca tedna, pošljete tudi nam, ne samo uh, poročevalki. Kajti tudi jaz bi z veseljem to pogledal. No in kot vem, ste tudi osebno zelo aktivni v odboru za poslovanje. In tudi tam se boste morali boriti, tako da bo to dvoj boj ali vsaj prispevek. Tako da zelo aktivni ste v obeh odborih. No, in kot ste dejali, kolikor se le da, bi potrebovali poenotno sistem. Prej pri prvi izmenjavi mnen sem že dejal, da je nekoliko čudno, da države same lahko odločajo na kateri ravni bodo izvajali Evropski socialni sklad, ki je pa Evropski sklad za regionalni razvoj. Če hočemo te sinergije med skladi, potem moramo stvari izvajati na iste ravni. Ene države, en sklad izvaja na nacionalni ravni, drugi sklad na regionalni ravni. In to je nekaj, kar ni najbolj razumljivo in razumno. Mislim, da potrebujemo boljšo koordinacijo Mm, ker ti če ne, ne vem, kako lahko regijam ali mestom sporočamo, da delamo na agendi EU 2020, če pa, kot je bilo rečeno, je treba iti na neko čist drugo uh, raven v državi, da se pridobi sredstva iz nekega drugega sklada. To je to, kar ste preomenili, kaj je sistemat, sistematika in uh, to je pomembno. In mi kot pristojni odbor, moramo reči, ja, to je treba uskladiti. Če govorimo o partnerskih pogodbah, je potrebno mm, potem jasneje to zapisati za regije in mesta in potem moramo iti po tej poti dalje, da zagotovimo bolj usklajeno politično agendo. Hvala. Komisija, želite besedo? Yes, thank you very much. Uh. Hvala lepa, gospod predsednica. Ne morem povedati veliko o predlogih sprememb, ker jih še nismo videli, vendar pa nekateri izmed njih se mi zdi, da nam bodo pomagali pojasniti uredbo, da bo vse skupaj boljše in zato se zelo veselimo besedila poročevalka, še prav posebno, kar se tiče krepitve enakosti med spoloma, boja proti diskriminaciji ali vključenosti odreženih strani potem, kar se tiče programa hrane za te privilegirane skupine, žal ne morem iti bolj podrobno v to, da pa komisija že na plenarnem zasedanju eh, prejšnji teden dala, da bo uporabila svojo pobudo specifičnim prelogom za ta program in bomo nadaljevali to, kar imamo sedaj, vendar pa v drugačni obliki. To bo ali pred ali pa tik po počitnicah, ne bo pa to mm, striktno povezano z Evropskim socialnim skladom. To ne bo del te uredbe. Potem pa še nekaj glede drugih pripomp. Rad bi pojasnil to, kar je bilo rečeno. Kar se tiče kazalnikov, naj ponovim, da so indikatori, ki smo jih predlagali za vse specifične sklade, minimalni zato so taki, da verjamemo, da bomo dosegli dogovor z državami članicami o obvezujoči rabi. Seveda bomo potem imeli tudi specifične kazalnike po temah, ki bodo prek, ki bo šli prek teh splošnih določb, vendar pa to bodo potem specifični. Mislim, da ne moremo dobiti več, kot je obvezujoči minimum za vse in želel bi si ohraniti to razliko v končnem pravnem besedilu. To bi nam po eni strani dovoljevalo, da bi tudi vam poročali o skupnih dosežkih skladov posamično, potem pa bi poleg tega poročali še po programih in po prednostnih nalogah nacionalno ali regionalno gledano. Kar se tiče mehanizmov koncentracije, mislim, da smo to že razležili mehanizem, ki smo ga predlagali za socialni sklad, mislimo, da je ustrezen. Menimo, da ne bi smeli zahtevati od držav članic ali regij, da razlikujejo oziroma izbirajo med eh, socialno vključenostjo, potem zaposlenostjo ali izobraževanjem in tako dalje. Biti morajo bolj specifični pri treh prednostnih narogih, ki so predlagane v skladu, vendar pa seveda čakamo še na konkretne predloge iz odpora in morda tudi iz odbora za zaposlovanje. Še besedica o členu 6.1. To prihaja iz komisije, ne iz specifičnega GDA. Člen 6.1. Govori o tem, da imajo regije in države članice možnost, da delegirajo dele svojih programov nevladnim organizacijam. Torej gre za nekaj, kar ni enako kot je za ITI. To je nekaj, kar morda nima ozemerskega vidika, vendar pa je to delegiranje del teh nalog nevladnim organizacijam. In zato mislimo, da moramo uh, vse skupaj navezati na specifične prednostne naloge. Naprimer, Rdeči križ v Španiji je dejaven na področju vključevanja ali na področju zaposlovanja. Ne gre pa za to, da bi skušali ojačati institucionalno zmogljivost nevladnih organizacij. To je očenih 6.2 in 6.3. Kar se indikatorjev tiče, bi spostavil to, kar je delala gospa Šruter. Če ne bomo imeli okvira za uspešnost, potem bomo lahko četrli tudi vse kazalnike, kajti seveda je potem vprašljivo, zakaj pravzaprav sploh uporabljamo kazalnike, če jih ne povežemo z uspešnostjo. Kot je dejal Nikolas Martin, glede tega se s tem strinjam in to je vse, kar bi rad povedal. Marija. Muchas gracias, muchas gracias. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa za pripombe, kolego. Prosim, oprostite mi, da besedi še ni. To vam lahko obljubim najkasneje za drugi teden maja, potem se bomo lahko pogovarjali o čisto konkretnih točkah, tudi o predlogih sprememb, ki jih bom podala. Hvala lepa gospe Lukačevski za njene pripombe. Seveda investiramo v ljudi. To je najpomembnejša prednost naloga teh skladov. Želimo investirati v visoko kakovostno zaposlovanje. Želimo izboljšati rezultate in to ni enostavno, če želimo preveriti kako uspešni so skladi. Zelo težko je meriti, gospa Šrüter, kaj konkretno smo dosegli, ali je bil kdo zaposlen ali ne. Če smo prispevali k temu, da je se kdo vrnil na trg delovnosti, je to zelo dobro. Hvala lepa za vaše pripombe, gospa Šrüter. Pripričana sem, da ko boste dobili besedilo, in boste videli, da gre veliko mojih predlogov spremem po smeri, ki ste jo podali. Gospod eh, Vanis Delroj, hvala tudi vam za vaš prispevek. Seveda moramo biti dosledni med skladi in ne smemo ustvarjati podvajanj, še prav posebno pri Evropskem socialnem skladu. Kar se tiče komisije, pa bi se tudi vam rada zahvalila za vaš prispevek, za vaša pojasnila. Upam, da bo komisar podal specifični predlog za pomoč v živilih in upam, da bo to še pred poletnimi počitnicami, ne pa po. Hvala lepa. Moramo sprejeti odločitev? Ne, tako da kar na 13. točko. To je proračun za leto 2013, poblastilo za trialog. Pripravljalec mnenja je Georgios. Stavrakakis. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, tudi letos spet govorimo o proračunu za leto 2014 in spet je to obdobje krize, ki otežuje razmere v vseh državah članicah. V vseh državah članicah so proračuni varčevalno naravnani omejevanje sredstev in omejevanje investicij. Potrebno je uravnovesiti proračune in imeti ustrezne izdatke. Pa tudi zato, da bi seveda olajšali izhod iz krize. Kohezijska politika je zelo pomemben vir dodane vrednosti na evropski ravni. Ta politika mora služiti kot pot Evropske unije na pot razvoja. Zato, da bi se EU lahko odvala na izzive posameznih regij. Tudi zaradi tega se moramo boriti z neenakostmi, z neenakomernim razvojem posameznih regij. V svojem mnenju izpostavljam to, o čemer govori odbor za proračun že v decembru. Gre za zamudo pri plačilih, pri realizaciji programov kohezijske politike. To je vodilo do zelo velikega števila plačil, ki so pozna in to bomo morali razrešiti. Odbor, ki je ocenjeval proračun za leto 2012, je lahko bil priča izmenjavi mnen med komisijo in tem odborom. Svet je bil uspešen pri zniževanju plačil v parlamentu, smo potem morali to sprejeti, zato da nismo povzročili nadaljnih zamud. V tem mnenju izražam vznemirenost, pomislek, ker mislim, da bo to povzročalo težave kasneje, torej zniževanje ravni plačil in upam, da boste svet in komisija pomagali parlamentu pri premagovanju teh težav, tako da ne bomo imeli še več težav leta 2013. Zneževanje pračil mislim, da bo resnično obrzilo izvajanje projektov na kraju samem. Upoštevati moramo, da moramo imeti pračila v 1B ne moremo seveda imeti nerealističnih znižanj sredstev, ki se bodo mašavale v načrtovanje držav članic. Potrebujejo gotovost, ko pripravljajo svoje proračune. Prav tako moramo biti odločno proti tem ne spodbudnim znižanjem sredstev. In naj spomnim še glede roka za pilotne projekte in pripravljene ukrepe. To bo 11. maj. To je 11. maj. Torej rok za predloge spremem. Uh, e, nikogar od poročalcev sence ni z nami, čeprav vidim, bi želel kdo spregovoriti. François Alfonzi. Euh, Hvala, predsednica. Gospod Strakakis se popolnoma strinjam s tistim, s tistim kar ste spisali. Pravilno ste izpostavili glavne prioritete. Sedaj, račun 2013, je gotovo tudi povezan z našo razpravo o večletnem finančnem okviru. Se pravi, čujem, ker sem se malce zapletel, malce sem utrujen. No, moramo biti jasni regionalni razvoj, kohezijski sklad je gotovo dober mehanizem za to, kako se odzvati na to krizo. Kohezijski sklad je proticikličen, torej bomo pomagali najbolj renljivim regijam, da premagajo svoje težave in to na jasno opredeljenih področjih. Ta področja so v splošnem interesu Evrope. EU ravno želi okrepiti kohezijsko politiko tudi v okviru boja proti krizi. To mislim, da je tudi jasno spostavljeno pri tem. To moramo tudi zagotoviti danes bolj kot kadarkoli prej. Kajti časi nekateri malce um, nasprotujejo financiranju kohezijske politike. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne? Želite vi dodati kaj? Uh, thank you very much. Yeah, ja, hvala lepa. Naj se zahvalim gospodu Afonsiju za njegovo pripombo. Veselimo se vseh predlogov sprememb, ki jih boste podali in mislim, da bomo lahko pripravili odločno enotno pogajalsko stališče parlamenta. Veselimo se že trialoga, ki se mu bližamo. Thank you very much. Hvala lepa deadline for amendment. Prevečujem, pozabil sem na rok za predloge sprememb. 3. maj opovdne. 3. maj opovdne. Tako, sedaj pa točka 14. Gre za mnenje Vojčeha Mihao Olejničaka o vseevropski energetski infrastrukturi. Prosim, beseda je vaša. Šanovni państwo, dokument przygotowany przez komisję. Hvala lepa dokument, ki smo ga pripravili, ki, so, ki ga je pripravila komisija, določa kriterije za seznam vse evropske energetske infrastrukture in projektov na tem področju, ki so v skupnem ga interesa. Tako po nadzorni sistem bolj sistematičen in to zagotavlja tudi, da bodo državljani vključeni in bodo vedeli, kako se podeljujejo sredstva. Vedeli smo v sektore nafte in plina, prav tako imamo 12 prednostnih nalog in energetskih koridorjev, ki jih zajemajo ti cilji in tudi so financirane. Ta predlog je dober korak naprej, kar se zmanjševanje časa za podarovanje dovoljenic tiče, kar se kritične energetske infrastrukture tiče. V tem trenutku to znaša 10-12 let, to želimo omejiti na 2-3 leta. kar se tiče investicij v infrastrukturo, pa bodo seveda dobički komercializirani, stroške pa nosijo lokalne skupnosti. Zato, da bomo zagotovili, da se ta pristop spremeni, predlagam, da bi morali upoštevati tudi regionalni pristop pri opredelitvi teh projektov. Predlogi sprememb, ki jih predlagam, bi naj zagotovili, da gre za projekte skupnega interesa, ki so dobro uravnoteženi, da bodo kar se da dobičkonosni in da bomo zagotovili, da bo sofinanciranje na voljo samo za projekte, ki kažejo velik zunanji vpliv. Prav tako si želimo gledati sektor plina v Evropi bolj podrobno. To je eh, velikega regionalnega pomena. Tukaj gre sedaj za ta seznam skupnih interesov in spet bi morali vključevati tudi široko definicijo plinske infrastrukture, da bi imeli tudi terminale, podzemno shranjevanje za plin in tako dalje. Plin ni obnovljiv vir energije, vendar pa v veliko primerjih se bomo lahko z njega uporabo omaknili od uporabe premoga kot goriva. Torej, povzetek. Bodoče investiranje na področju energetske infrastrukture mora biti kar se da enostaven. In postopek mora biti kar se da enostaven in vse zainteresirane strani morajo biti posvetovane, se moramo posvetovati z njimi in vse skupaj bo tudi o tem poročilu. Hvala lepa v imenu skupine EVP, gospa Kolarska Lobinska. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala tudi gospodu Olejničaku za mnenje, ki ga je predstavil. Tudi sama se strinjam, da je prvotno besedilo komisije zelo dobro in tudi amandmaje, ki jih je gospod poslanec predlagal, so po mojem mnenju dobri in mislim, da bodo naleteli na podporo vseh političnih skupin. Bi pa rada izpostavila dve zadevi, ki se mi zdita pomembni. Kot prvo, določene dvome zbuja, po mojem mnenju, način sprejemanja odločitev v teh regionalnih skupinah skupinah za, o tem, kateri projekti bodo izbrani. Organizatori projektov, ki so vzdavljujoči v tej skupini, ne bi smeli imeti pravice glasovanja. Mm, to je tudi mnenje poročevalca v odboru ITRE, to je tudi mnenje gospoda Urejničeka in ta interesni konflikt, mislim, da bi bil jasen, če bi organizator projekta potem odločal o lastnem projektu. To je ena stvar. Druga stvar so zakasnitve pri izvajanju projektov in pa eh, možnost eh, podaljšanj. Eh, vprašanje zdaj je, kdo bo oziroma potem tudi eh, možnost prekinitve financiranja. Vprašanje je, kdo bo to o tem odločal. Stvar je v predlogu komisije nekoliko preveč splošno zastavljena, ni jasno, kako naj bi eh, takšna prekinitev izgledala in kakšne pogoje je potrebno izpolniti, predn se to zgodi. Svet je predlagal, da se v besedilo vključi jo tudi te podrobnosti in zato tudi v polni meri lahko podprem ta predlog sveta. Se mi pa zdi vendarle, da ni komisija, Evropska komisija tista, ki bi morala eh, to organizirati, temveč pristojni organi, ki mislim, da bolje razumejo lokalno specifiko. Tako da predlagali bomo kar nekaj amantmajev s tem v zvezi. No in potem še ena vsebinska zadeva, kar zadeva izmenjavo informacij z lokalnimi skupnostmi. Ostali amantmaje, ki pa jih je kar veliko, pa so pogosto bolj tehnične narave in so tudi amantmaje, ki so namenjeni ureditvi besedila. Mislim pa, da je treba to mnenje sprejeti čim prej. Se pa že zdaj zahvaljujem za odlično sodelovanje avtorju mnenja. Gospoda Tojra Ranji in um, tudi druge poročevalke sem ni še kdo, ki bi rad se pregovoril na to temo. Ne? Potem morda še enkrat Vojček Miha Voleniček, če hočeš še kaj povedati. Komisija. Se upravičujem, morda še komisija? Je kdo tukaj iz komisije? Seveda, prosim, komisija. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Chair. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa poročevalcu za pripravo mnenja in za pripombe. Z velikim zadovoljstvom sem prebrala vaše mnenje. Izpostavili ste pomembno vprašanje in seveda so v skladu tudi z našimi stališči. Ker vem, da nimam veliko časa na razporago, ne bom govorila o predlogih sprememb, s katerimi se strinjamo, govorila bom samo o nekaterih točkah, kjer imamo manjše pomisleke, ni pa jih veliko. Če začnemo s predlogom spremembe 6. Gre za projekte skupnega interesa in prednostno listo in kriterije. Mislim, da bi morali tukaj počevati tudi varnost dostrbe, trajnostni razvoj in um, skupni trg. Mislim, da moramo to vključiti, vključiti pa tudi dodatke k ustreznim prilogam, kako bi merili te elemente. To mislim, da je pravi prostor kar se tiče proroka Smebe 13. Tukaj govorimo o posojilih in zavrvanjih za posojila. Mislim, da gre tukaj za posojila EIB za gradbena projekte. Mislim, da je to nekaj, kar eh, pozdravljamo in prav tako pričakujemo, da bo EIB tudi več investirala v potrebne energetske projekte. Vendar pa prava umestitev tega predloga spremembe bi verjetno hm, šla prek naše uredbe. Morali bi govoriti to tam, kjer se govori o EIP. Po 15. členu, ko govorimo o finančnih instrumentih, ki bi okrepili kapital in potem tudi posojila EIB in drugih bank. To bo nekaj, kjer bo lahko CEF prispeval. Tako da se strinjamo z vami, da je potrebno okrepiti te instrumente. Učenino o finančnih instrumentih. Predlog spremembe 16. Gre za to, da bi naj čez mejne stroške naredili za izbiran element. Mislim, da vas skrbi, da gre za dolg in birokratski postopek. Naj izpostavim, da je ravno nasprotno. Obstaja močna potreba potem, ker je energetski sektor predvsem financiran zasebnega sektorja in je potem tudi doročen z regulatorji in potem bi mi prek CEFA lahko ponudili tudi nepovratna sredstva za projekte. Vedeti pa moramo, koliko je potem prihodkov prek tarif od teh projektov. In tukaj bi potem regulatorji odigrali ključno vlogo za nas, preden lahko odobrimo sredstva. Zato je to zelo pomembno gre za torej paragraf 16, da v tem členu zapišemo, da je mnenje regulativnih organov, kakšna višina nepovratnih sredstev se lahko da potem, ko so tarife določene, zelo pomembno. Zelo pomembno je to torej, ohraniti v besedilu. Potem še nekaj pripomp. Glede tega, kar je dala gospa Kolarska Bobinska kar se spremena odločitev v regionalnih skupinah tiče, razumem vaše stališče. Gre tudi za to, da morajo operateri imeti svoj interes in seveda ne smejo se odločiti o izbiri projektov. To so tisti, ki načrtujejo infrastrukturo in morajo razložiti, kateri projekti so, vendar pa ne smejo biti tisti, ki sprejemajo odločitve. Kar se izbire tiče, izbire projektov danes in tudi že v tretjem energetskem svežnju, smo že dovolili regulativnim organom, da razpišejo razpis za projekte. V naši uredbi predlagamo, da bi imeli še zadnje sredstvo in da podaljšamo se skupaj, ko bi lahko komisija, če so že sprejeti vsi nacionalni ukrepi in če celo potem se projekt ne izvede in ne pozabite, govorimo o tem, da o projektih, ki, pri katerem sodelujete vsaj dve države članice, da bi komisija potem lahko začela z razpisom. Torej, čestitke za vaše poročilo in naj izpostavim, da imamo samo nekaj manjših pomislekov. Ostali predlogi sprememb, ki jih predlagate, so zelo dobri in tudi pojasnjujo besedilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Poročevalec. Hvala, rad bi se zahvalil za te pripombe, tako gospe poslanke, kot tudi predstavnice komisije. Mislim, da bomo v nadaljnih prizadevanjih skupaj pripravili dobro mnenje, ki bo služilo temu, da bo ta dokument postal boljši dokument, dokument, ki bo namenjen boljši izgradnji infrastrukture širom EU. Hvala. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 3. maj opovdne. Torej, 3. maj opovdne. Sedaj pa zadnja točka na našem dnevnem redu. Gre za mnenje Jensa Gajerja o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Prosim, pripravljalec mnenja. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Es geht. Hvala lepa, predsednica. Gre za mnenje našega odbora glede Evropskega sklada za prehitev globalizaciji. Sklad, ki je bil ustanovljen zato, da bi jasno pokazali, da EU s svojimi proračunskimi sredstvi je sposobna biti solidarna s tistimi, ki so zaradi procesa globalizacije ekonomije postali žrtvom množičnih odpuščanj. To je še prav posebno otipljiv, viden sklad in ukrep. Kajti Evropski sklad za prevoditev globalizaciji ima sicer eh, svojo proračunsko vrstico, nima pa svojih proračunskih sredstev. V tej vrstici je zapisan na maksimalno vsota sredstev, to pa ni rezervirano za ta sklad, temveč se potem do določene vsote iščejo sredstva iz proračuna, ko želijo države članice dobiti sredstva iz tega sklada. Odbor za proračun potem vsak ukrep eh, individualno obravnava in mora sklepati o tem in zato torej ni samodejnega pristopa, tudi nimamo neodvisne komisije. Parlament individualno potem torej mora odobriti prošnje, da bi pomagali tistim, ki so postali žrtve množičnega odpuščanja. Ta sklad je predlagan tudi strani komisije, da se podaljša čeprav ga je svet želel že ukiniti. Čeprav bomo verjetno še imeli politične razprave ali naj podaljšamo delovanje tega sklada ali ne. Moramo pa seveda sedaj pogledati tudi pravno podlago. Bistvena sprememba v delovanju sklada, kot je to bilo do sedaj, je skupina tistih, ki lahko zaprosijo za sredstva. Komisija sedaj predlaga, to bomo sedaj razširili, da bi v prihodnje lahko tudi kmetje in lastniki, menedžeri mikropodjetij, mali in srednje velikih podjetij zaprosili za to, pa tudi samo zaposleni delavci v svojem osnutku mnenja odbora za regionalni razvoj sem že res pregovoriti o tem, kdo so tisti, ki so najbolj ranljivi v postopkih globalizacije. To so samo zaposleni delavci najprej, potem tista mala in srednja velika podjetja, ki imajo zelo ozek krok strank. In če ta krok strank, naprimer, je prizadet in prije do množičnih eh, odpuščanj, potem so na vrsti tudi tisti, ki zagotavljajo storitve. In to potem pomeni, da je prizadet tudi svetovalec, potem tudi oglaševalna agencija, pa seveda tudi samo zaposleni internetni dizajner. In seveda je potem ravno samo zaposleni tisti, ki je najbolj na nju, ker ima ozakrog strank. Vendar pa se mi potem drugi krok ne zdi tako ranljiv. Kmetje te predlaga komisija. Mislim, da tega ne bi smeli uporabiti za izravnavo prostotrgovinskih sporozumov s tem skladom. In mislim, da moramo ta stališča upoštevati takrat, ko gre za sklenitev prostotrgovinskih sporozumov. Ne sme iti za politično rešitev, da bi potem lahko prije do negativnih posledic za kmetijstvo pomagali kmetom zaradi teh prosto trgovinskih sporozumov. Ta sklad tudi nima dovolj sredstev na razpolago. Mislim pa tudi, da bi za oblažitev takšnih postopkov v proračunu za kmetijstvo lahko zagotovili dovolj sredstev, da jih je že dovolj. In podobno je tudi pri vrednotenju malih in srednjih velikih podjetij. V svojem mnenju sem se osredotočal na to, da bi potem to argumentacijo vrjali učenih, ki jih ponuja komisija in sedaj seveda me zanima vaše mnenje. Hvala lepa. Elizabeth Schrötter, please. Gospa Schrötter. Uh. Kreis derjenigen, die sich in dem Bereich auskennen. Hvala lepa. Krog tistih, ki se spozna na to, se je zelo zožil danes. Poznam zgodbo tega sklada. Bila sem tudi poročalka v senci v socialnem odboru za prvo redmo in sedaj bom dala nekaj splošnih pripomp, ker vem, da je odbor za zaposlovanje To poročilo se zelo daleč, celo od eh, časovnega razporeda. Gre za torej splošno vprašanje in gre za vprašanje, kako so razdeljene pristojnosti, kdo bo pristojni zaradi te nove kmetijske zgodbe in kakšen bo potem postopek. To želim torej še enkrat povedati. Bogi poročevalec ne more stojiti nič, dokler se to ne razjasni. Torej, razmišljam o tem, da bi iz tega naredili dve uredbi komisija tega nekako ne želi. In vse je zelo nejasno. Zato mislim, da še ne moremo imeti roka, dokler ne bomo vedeli, kakšen bo postopek. In tega ne ve niti gospa Harkin, poročevalka. Če pa to ve, potem bi bilo dobro, če bi tudi mi izvedeli. Če to ve, potem je to izvedela eh, pred kratkim, ker se o tem razpravlja sedaj vsak dan. Od tega je odvisno zelo veliko. Mislim, da moramo še enkrat razmisliti o tem, da je dejstvo, da je ta sklad eh, tak, da se hrani iz ESF-a. Ko govorimo, da dobi sredstva iz celotnega proračuna, je to napak. Jasno je, da dobi sredstva iz ESF. In naj povem še to. Sem mnenja, da če sploh ga moramo pustiti tam, kjer je bil. To je ad hoc instrument za odziv v posebnih razmerah in potem ga moramo veliko eh, bolj povezati z ESF-om, kajti od, tu dobijo sredstvo, to je jasno. Ne delamo si otvar. In na tem smislu bi potem lahko napredovali, ko bomo vedeli, kakšen bo postopek. Thank you, Shankeli. Čonker je. Ja. Hvala lepa, pozno je že. Tako da bom skušal biti kar se da kratek najprej. Odločiti se moramo, ali bomo nadrevali s tem skladom ali ne. In osebno mislim, da bi morali nadrevati. Ni smiselno, da uvedemo schemo, ki je bila dobro sprejeta vsaj na začetku, da bi pomagali tistim, ki so najbolj prizadeti zaradi recesije, pa tudi globalizacije. Sedaj, ko pa imamo priložnost, da ga izboljšamo, da se naučimo kaj iz preteklosti, da bi se ga sedaj znebili, bi bilo protiproduktivno, po moji oceni. Ne vem, s čim bi ga lahko nadomestili. Imel je določene slabosti, resne slabosti, to sem videl, ker sem bil vključen v tri prošnje v svojem volilnem okraju samo torej lahko bi se s tem soočili, izboljšali te pomankljivosti. In še prav posebno se spomnim, ko smo napovedali sklad, je eden od delavcev, ki je bil poščen, da je to darilo Evropske unije. Tako so na to gledali s prvom. Morda vse skupaj se ni istimilo tako, kot smo menili, da se bo najprej zaradi omejitev, še prav posebno časovnih, ki se jih je potrebno lotiti in drugič zaradi slabe izvedbe in uporabe držav članic. Če bi s tem skladom naj nadaljevali, bi morali, po mojem mnenju, vložiti več prizadevanj in več nadzora nad prošnjami, preden se jih lotimo. In nekaj točk, ki smo jih slišali danes, strinjam se z njimi. Vključevanje socialnih partnerjev je ključnega pomena. Potrebno je zagotoviti, da bomo spregovorili z vsakim, večjim delavcem, da bomo vedeli, kakšne so njegove kvalifikacije in da bo potem ustrezno vključen v program. In potem se strinjam tudi s tem, da bi znižali prak s 500 na 200 in da bi potem imeli tudi drugačno raven sofinanciranja Evropske unije. Ne strinjam pa se s pripravljalcem mnenja, da bi naj sključili kmete ali pa morda tudi samo zaposlene njih potrebno specifično vključiti, vendar pa, če bi se skupaj reformirali, bi moralo stati zasnovano, kar se da široko, tako da bi bili lahko prožni in bi lahko potem ločili po posameznem primeru. In naprimer, sporozum Merkosur, tukaj smo imeli zelo veliko pomakljivosti za kmete in potem bi morda tukaj lahko našli določeno podporo. Nekaj si moramo zapomniti. Skrat želi ponovno stvarjati za poslovanje in delovna mesta. In tisti, ki so samo zaposleni, bodo najraže dobili mesta. In to vključuje tudi kmete. Morda bi lahko torej, dobili veliko več prednosti, če jih vključimo kot možnost. Ne pa, da jih torej specifično izključimo. Želim si, da bi bil skrat kar se da širok, da bi si lahko gledali specifične razmere in bi se lahko potem odločali po posameznih primerjih. In bi potem si gledali tudi druge predloge, časovni načrt, potem potrebno je na stezen način lagati prošnje in potem potrebno je biti prožen. Želimo pa si, da nadaljujemo skladom. Hvala lepa, Joachim, Joachim Celer. Hvala lepa, predsednica. Kugalica Šröder pravi, da niti pristojne boljše ni tako daleč, da bi se dogovoril o pristojnosti, kdo bo obdelal kaj, potem sem hvaležen pripravljacom mnenja v našem odboru, da je že imenoval nekatere točke, na katere je potrebno paziti. Vsi vemo, da je sklad za pregovoritev globalizaciji bil osnovan kot virtualni sklad. Zato, da bi oblažili posledice globalizacije v določenih regijah, da bi ustvarili zaposlovanje. Nihče pa še ni točno opredelil, kaj so posledice globalizacije v določenih primerjih. In če bomo sedaj imeli poskuse, da bi negativne posledice trgovinskih sporozumov, ki sklepa EU za določen del kmetijstva, lahko obravnavali kot eh, negativno posledico globalizacije, potem pa res ne vem več, kakšna opredelitev je primerna v tem primeru. Se pa odločno zazemljam za to, da tam, kjer so določene industrijske obrati, menim monopol v drugače šipkih regijah in kjer potem ne more več zagotoviti eksistence v tej globalni konkurenci, da bi tam lahko posedovali. To sem izdelal, pojem prav, da pa pred nekaj tedni smo skrenili v Evropskem parlamentu sledeče. Sodelavci koncerna Renault v Franciji, ki so zaradi politike koncerna izgubili delovno mesto v Franciji, ker je pač koncern selil proizvodno v Brazilijo in v Azijo, da bi, sedaj, da bi jim sedaj pomagali z ne vem koliko milijoni z evropskih, evropskih sredstev. To bi, po mojem mnenju, morali prevzeti Francija in koncern. To ni tema globalizacije, to je tema politike koncerna. Da bi potem to reševali z davkoplačevalskim denarjem na evropski ravni, tega tudi ne razumem. In zato mislim, da mm, se moramo kritično soočiti s sedanjimi postopki in zagotoviti bolj podrobno opredelitev. Nisem za to, da bi ga ukinili. Ne, slišimo, da zahteva tudi to, vendar pa resnično moramo opredeliti, kaj je učinek globalizacije v določenih regijah in kaj ima drugačne razloge, kot je globalizacija. Hvala lepa. No, uh, uh, no, no Nihče drug ne želi spregovoriti. Prosim Jensa Gajerja za zaključne besede. Tudi komisija? Ja. Yeah. I'm sorry, yes, you, you are welcome. I, I just didn't know. Da. Izvolite. Prosim, Pranžinski Izabel, komisija. Indeed, uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Vesela sem, ko vidim to razpravo tukaj, kako gre po zelo tehničnih smerih in očitno boste podpirali tudi prihodnost tega sklada. V prejšnjem obdobju smo se zelo zauzemali za ustrezno uveljavljanje tega sklada. Pogovarjali smo se s socialnimi partnerji, z zainteresiranimi stranmi, tudi s poslanci, ki so bili vključeni v IGF. E Vseh teh sestankov smo želeli povzeti neke sklepe in tako izboljšati uredbo. Predlagali smo, da vključimo tudi kmete, kajti tudi oni so lahko izpostavljeni posledicam globalizacije. Večina kmetov je samo zaposlenih in zato niso bili vključeni v trenutno uredbo. Sedaj smo želeli tudi njim odpreti vrata. No, ampak nismo želeli počakati, da bodo opustili kmetijstvo in da bodo potem šele primerni za ta sklad, ker bi želeli spremeniti svoje delovno mesto. Ne, želimo, da ostanejo v kmetijstvu in da prilagodijo svojo dejavnost. Ni res, da se je svet že odločil, da bi morali opustiti IGF. Kaj se je v resnici zgodilo? Svetom smo se posvetovali, kot je bilo to nujno, eh, glede nadrevanja odstopanja zaradi krize. Ali bomo v prihodnosti še vedno nadrevali s takšnimi odstopanji zaradi trenutne finančne gospodarske krize. In potem je svet um, v bistvu zašel v neko slepo ulico, niso zmogli sprejeti odločitve. Odstopanje zaradi krize je trajalo do konca lanskih leta in potem je to zapadlo, zato trenutno to odstopanje ne velja. No, svet je v bistvu sedaj komaj, da začel um, svoje razprave. Obravnali smo člene od 1 do 7, drugi teden bomo obravnavali druge člene. Svetom razpravljamo samo na tehnični ravni ni kakšne politične razprave o tem, ali bomo nadaljevali s IGF-em ali ne. Zaenkrat gre samo za tehnično razpravo o členih. Politična razprava pa poteka druge. Trenutno mislim, da bomo IGF vključili v večletni finančni okvir in mislim, da se bomo tega politično gledano lotili, kot sem ravno kar povedala. Potem pa še glede razširitve področja porabe IGF. Vključili smo tudi začasne delavce in pa delavce iz agencij. Poleg tistih kategorij, ki jih je gospod Kaj preomenil. Pogosto um, je sedaj problem v tem, da um, gospodarske družbe odpustijo začasne delavce. Morda je kdo že kar nekaj časa um, v neki, nekem podjetju, ampak mu potem podjetje ne podaljša pogodbe. Tudi njih smo želeli torej vključiti. Potem pa še komentarje gospe Šetr. Češ, da um, ESF v veliki meri financira IGF. To ni tako, kajti med institucionalni sporazum zelo jasno predeluje to, da sredstva za IGF ne morejo biti dolena iz strukturnih skladov, niti iz ESF-a ne, seveda. No, v preteklosti smo uspeli preusmeriti nekatere prevzeme obveznosti, smo plačila um, tudi iz teh strukturnih skladov, kjer je bilo to primerno. Sedaj to ni več tako. Sedaj smo izkristili možnost, da um, je parlament tudi določil konkretna sredstva za EGF, torej jih ni treba prositi od druge. Prav tako tudi čakamo na to, da bomo v drugi polovici leta um, nekatera druga sredstva globalno preusmerili, ker bomo um, v EGF preusmerili nekatere druge proračunske postavke. Tako torej financiramo ta sklad. Nažalost, meni socialni sprazum ne omogoča, da bi uh, za ta sklad namensko določili sredstva. Tam piše, da uh, Um, se ta sredstva v EGF namenijo um, iz um, drugih neuporabljenih postavk. Gospod Keli je omenil to, da je bistvo problemov pri tem skladu zlasti to, da države članice ne vlagajo dobrih vlog. V novem skladu smo to poskušali razrešiti in sicer tako, da bi dali državam članicam še dva tedna za to, da pripravijo svoje vloge, ampak potem pa moramo spisati, da so te vloge dejansko res ustrezne, tako da ne bo treba komisiji v prihodnosti še enkrat zahtevati od držav članic novih informacij. No, razen v izjemnih okoličinah mora biti vloge ustrezne in popolne in v tem primeru bomo lahko predloge pripravili prej, kot pa se je to zgodilo v preteklosti. Gospod Celer je tudi vprašal o tem, kaj sploh je dejansko globalizacija. V redbi imamo opredelitev globalizacije, v preteklosti mislim, da je bila ta opredelitev dobra. Tudi prometu smo to opredelitev vedno predstavili, ko smo navali konkretne primere. Vedno smo natančno zapisali, katera merila za globalizacijo smo uporabljali. Potem vprašanje, ali bi lahko um, sklad uporabljali tudi podjetja. Ne. Um, po evropski in nacionalni zakonodaji morajo podjetja izvajati nekatere ukrepe, tudi Renault je to storil. To je bil takšen primer. Mi vedno preverimo, ali podjetja izpolnijo vse ukrepe, ki jih morajo. Ampak tudi, um, če se to dejansko zgodi, potem je treba še vedno predvsem eh, pomagati brezposelnim. In tukaj potem pride EGF. EGF torej ne koristi samo podjetju kot takemu, kaj ti um, podjetje že je odpustilo delavce, sedaj delavce niso več njihova skrb in to je pač konec zgodbe za podjetja. Upam, da sem odgovorila na vsa vprašanja, ki so se porajala. Če pa imate še kakšno drugo vprašanje, bom pa na nja z veseljem odgovorila. Hvala lepa, gospa Smolkova. Si, možno, že pri rozhodovanju bi nam pomohla aktuálna analýza využívania Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Hvala lepa. Ko se bomo odločili o EGF, bi bilo dobro, če bi imeli tudi statistične podatke o tem, koliko sredstva bodo dobile posamez države ali pa sektori. Tako bomo vedeli, kateri sektori so najbolj prizadeti zaradi globalizacije. In sem zato, da tudi vključimo kmetje v ta sklad. Komisija, lahko odgovorite na to? Ja, seveda vam lahko pošljemo um, spletno povezavo, kjer so na voljo ti podatki. Imamo um, tedenske analize, vse posodobite podatkov, pa tudi letna poročila. Hvala. No, res prosim, če lahko sekretarjatu posredujete to spletno povezavo, torej sekretarjatu regi, in potem bomo mi to posredovali naprej. Gospod Gajer, želite še kaj povedati za konec? Michigan's gun. Ja, čisto na kratko bi se odzval na to, kar je gospa prezidentske iz komisije dejala. Tudi sam se ukvarjam s proračuni, tako da ko se ko pride do vloge za sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije, um, imam tudi s tem opravka. Ja. ja, hvala Bogu, nismo dobili teh eh, zahtev, te vrste, kot ste jih vi omenili, gospod Celer. In eh, če bi hoteli to vrstne selitve proizvodnje financirati z EGF, eh, e bi mi bilo to vsekakor kaj malo pogodo. Zdaj program, ki je namenjen eh, MSP-jem, pa ne bi tudi to vključili v postopek, ki ga predlaga komisije, tu ste lahko prepričani, da bodo kolegi iz skupine liberalcev zelo občutljivo na to reagirali, tako da mm, mislim, da takšna povezava z Evropskim socialnim skladom ne bi bila politično korektna. Tako da predlagam, da v miro do konca opravimo svoje delo. Dobil sem zdaj kar nekaj amandmajev, dokler se ne bodo kolegi dogovoriti v, dogovorili v odbori Agri in Empel, kdo je vodilni odbor. Mislim, da bo še nekaj zatrajalo, tako da časa imamo dovolj in uh, potem bomo lahko šli v glasovanje glede teh predlogov. Tako da to me ne skrbi in mislim, da lahko brez težav zaključimo svoje delo. Še beseda, kar zadeva kmete. Sam sem drugačnega mnenja kot eh, gospod Kelly. In zato, ker sem mnenja, da imajo kmetje dovolj časa, da v primeru sklenitve nekega prozadrugijskega sporazuma, to je konec konca utemelitev komisije, zakaj naj bi EGF rašili tudi na kmetijstvo. Torej mislim, da bo imelo kmetijstvo dovolj časa, da se temu prilagodi, kajti prostotrgovinski sporazum ne pride kar tako čez noč. Tudi določena prehodna obdobja so tu možna, ki omogočajo prilagoditev. Sicer nisem strokovnjak za kmetijstvo, v prvi vrsti sem eh, nadzornik proračuna, ampak eh, spoznam se <clears throat> nekoliko tudi na kmetijski proračun in vem, da so tam na voljo inštrumenti, ki ne puščajo kmetov brez kakršne koli zaščite sem pa nesrečen, kadar ljudje vidijo EGF kot nekakšen eh, supermarket, kjer se lahko to porabi za vsako težavo, ki jo povzročajo določeni procesi. Tudi ne zdi se mi, da bi bilo politično najbolj eh, zdravo, če bi komisija ali pa svet skušala to zadevo. Eh, početi. To je politično sicer legitimno, ampak ne zdi se mi to smiselno, ker ti konec koncev ta sklad tudi ni tako obsežen, da bi lahko zadovoljil prav vse to vrstne potrebe. Tako da mislim, da se moramo osredotočiti na tiste, ki so najbolj ranljivi. Eh, ja, sem pripravljen še enkrat spregovoriti o tistih eh, najmanjših mikropodjetjih, kajti ta mikropodjetja z majhnim krogom kupcev. tam so stvari nekoliko težje, sploh potem srednje velikimi, ampak pomembno je, da ne razširimo preveč eh, kroga upravičencev, da bo na ta način ta instrument še naprej ostal učinkovit. Eh, situation. Pa, kolegice in kolege, stvar je takla. Datum za sprejetje v odboru za zaposlovanje je 21. junija. Ampak gledajte, odbora agri, gdje se prosto da uporabimo pravilo 50. Um, konferenca predsednik odborov bo morala to potrditi in sicer v Štrezburu 22. maja, mislim, da bo srečane. In potem še konferenca predsednikov potem. Konec maja bomo vedeli, ali bomo celoten postopek morali nekoliko predstaviti, zato ker bosta oba odbora skupaj pripravila mnenje parlamenta ali pa morda tudi ne. Danes bomo malce kregali in recimo, da rečemo, da bo ta zahteva Agrija odobrena, da bo konferenca predsednikov odborov to potrdila. No, lahko pa je ravno obratno, bomo videli. Danes lahko torej rečemo to, da določimo rok za vložitev predloga sprememb. Seveda, če je poročevalec pripravljen na to. 3. maj lahko rečemo, in potem bomo vedeli, pri čem smo. Bomo pripravljeni s svojim mnenjem, ne glede na to, kaj se bo potem zgodilo med Agrijem in odborom za poslovanje. Bomo potem šli naprej. No, ali pa če tvegamo, ne vem, odvisno poročevalca, sama ne bi tvegala, kot predsednica odbora bi predlagala, da pripravimo poročilo v vsakem primeru, torej, da rečemo, da je rok za vložitev predlogov sprememb 3. maja No, če se bo potem situacija spremenila, pa bomo videli, kaj storiti. Ali bo treba še kaj spremeniti ali ne. Gospod Jezgar, kaj menite o tem? Also, ich würde eigentlich. Ja, v bistvu bi raje počakal. Da vidimo, ali bo odbor za kmetijstvo tu tudi vključen. Če bodo vključeni po členu 50 poslovnika, potem bodo imeli seveda tudi eh, še strokovne pripombe na to eh, poročilo in potem to vsako lahko tudi upošteva. Tako da mislim, da nam ne gori za, pota, za petami, lahko počakamo. Naj še enkrat ponovim, če bomo čakali na odločitev konference predsednikov odborov o tem, ali bo agro vključen ali ne, potem bo čakali do konca maja. Če prošnja Agrija ne bo odobrena, kar je predvsem mogoče. Potem ne vem, če bo ravno odbor za poslane spremenil um, svoj datum za sprejetje, kar je 21. junija. In v tem primeru potem mi ne bomo mogli pripraviti svojega mnenja, ne bomo mogli glasovati in dati tega naprej. Zato predlagam, da to storimo sedaj in potem bomo pripravljeni na vse mogoče, kar se lahko zgodi. No, pač odvisno od vas. Baba. Ja, jaz sem zadevo razumel drugače. To, to stališče, ki ga predstavljate, gospod Hudna, lahko podprem. Tako da ja, v redu. Hvala lepa. 3. maj je rok za odločitev madmajo. No, če se potem konec maja situacija spremenila, potem bomo še enkrat razmišljali o tem, kaj storiti. Ali bo treba še kaj spremeniti, ali pa bomo šli tako naprej, kot smo se dogovorili. To je bila zadnja točka na dnevnem redu, kolegice in kolegi. Nima več drugih obvestil. No, razen to, da povem, da bo naslednja seja v torek 8. maja, zjutraj ob 9. in potem popovdne. Cel dan. Hvala lepa vsem, da ste bili tu. Hvala lepa tolmačem. Smo končali za danes. Hvala.